Morning, ladies. Dobro jutro, gospod in gospodje. Začeli bomo. Prva točka na dnevnem redu je sprejem dnevnega reda. Maste kakšne pripombe? Druga točka so sporočila predsednika. Tukaj moram povedati, da ni sporočil predsednika. Zdaj pa nadaljujemo za tretjo točko, ki je poročilo iz leta 2015 o bivši Jugoslovanski republiki Makedoniji. Danes prvič obravnavamo osnutek poročila oziroma resolucije. Leto 2015 je bila Makedonija pod velikim pritiskom, kar je vplivalo na celotno stabilnost države. Na domačem terenu je bilo veliko primerov prisluškovanja pri opoziciji, kar je pripeljalo do množičnih demonstracij. Politična polarizacija in politične napetosti med vlado in opozicijo so ogrozile notranju stabilnost države. Stranke so junija in julija sprejele dogovor, s katerim so lahko rešile medsebojne probleme, pri čemer je sodeloval komisar za širitev in trije člani tega odbora. Med njima gospod Kukan in gospod Weigel. Zdaj bodo poskušali izvajati ta sporazum, tako kot je bil izpogajen. Drugič, leto se je dežela soočala z um, ogromnim številom beguncev, ki so prečkali mejo. Država je delovala kot uh, odgovorni partner pri upravljanju z migranskimi tokovi več kot 500 tisoč uh, ljudi potrebuje pa pomoč pri eh, sprejemu in policijskem delom, kot tudi nadzorom meja. Komisija ni eh, posredovala priporočila svetu glede odprtja pogajanj za radi tega, kar je prišlo do notranjih napetosti in sporazumi se junija, julija ni bil popolnoma izveden. Komisija se v vprašanju vrnila aprila po volitvah. Poročevalec eh, gospod Weigel se je ukvarjal z vsemi temi zadevami, ključno s politično polarizacijo, politiziranim pravosodjem in javno upravo, situacijo v javnosti in v medijih, svobodo medija, gospodarski razvoj in tudi regionalno sodelovanje. Zdaj pa kar predajam besedo gospodu Ivo Vajglu za kratko predstavitev poročila. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Uporabil bom eh, svoj jezik, zato prosim, da si nadenete slušalke spoštovani moje izhodišče kot poročevalca za makedonijo je bilo lani in je tudi letos želja da ta država uresniči svojo strateško opredelitev članstvo v evroatlantskih integracijah in da že danes ko zaradi znanih težav še vedno čaka da napravi svoj prvi formalni korak v tej smeri prispeva k stabilnosti varnosti in napredku evropske regije katere del makedonija je vemo da je v zadnjih mesecih makedonija odgovorno odigrala svojo vlogo vratarja na zapleteni balkanski poti milijona beguncev azilantov in emigrantov ki iščejo zavetje in možnosti za boljše življenje v evropi. če to izpostavljamo ali ne ostaja dejstvo da je makedonija ena od ključnih držav na balkanu z vsemi karakteristikami svoje zapletene multinacionalnosti multikulturnosti in multireligioznosti zato si zasluži vso našo pozornost. v minulem letu je država prestajala težko politično krizo parlamentarno blokado izbruhe nezaupanja političnih akterjev posebej pa je dogajanje zaznamovalo objavljanje zapisov tajnega množičnega prisluškovanja ki je razkrilo hude zlorabe in nezakonitosti še vedno je nepojasnjen akt nasilja in terorizma v kumanovu. danes lahko izhajamo iz spoznanja da je med makedonskimi politiki zmagal razum in odgovornost do interesa države. z medstrankarskim sporazumom doseženim s posredovanjem komisarja za širitev johannesa hahna in ob sodelovanju treh članov tega parlamentarnega odbora stopa makedonija v novo obdobje na osnovi dogovora z dne dve junija in petnajst julija dva tisoč petnajst se je opozicija vrnila v parlament prišlo je do rekonstrukcije vlade imenovanja posebnega tožilca za preiskovanje dejanj ki se nanašajo na zapise telefonskega prisluškovanja realizirane so nove kontrolne funkcije v vladi in v parlamentu dogovorjen je termin za predčasne parlamentarne volitve v aprilu prihodnje leto s popolnoma uresničenim medstrankarskim sporazumom in demokratično in neoporečno izvedbo volitev ta resolucija povezuje pričakovanje priporočila komisije za začetek dejanskih pristopnih pogajanj makedonije za članstvo v evropski uniji. v osnutku resolucije ki jo bo ta odbor gotovo dopolnil s številnimi amandmaji izpostavljam nekaj značilnosti država že vrsto let dosega visoko stopnjo usklajenosti z acquisem izkazuje dobro raven v razvijanju tržnega gospodarstva ima relativno visoko gospodarsko rast toda še vedno ob visoki nezaposlenosti je aktivna v regionalnem sodelovanju in razvoju dobrih odnosov s sosednjimi državami sodeluje solidarno v misijah za ohranjanje miru na kriznih področjih. naše kritične pripombe se nanašajo na razširjeno korupcijo politični vpliv in pritiske na medije omejeno pripravljenost za sodelovanje s civilno družbo v procesih odločanja politično vplivanje in pritiske na pravosodne organe počasnost v realizaciji potrebnih reform. spoštovani kolegi makedonija si zasluži podporo na poti v evroatlantske integracije pri čemer odprta bilateralna vprašanja posebej problem imena ne bi smela trajno vplivati na proces integracije in povzročati odlaganje začetka pristopnih pogajanj. evropska komisija in visoka predstavnica za skupno zunanjo in varnostno politiko bi morali v prihodnje več prispevati k odstranitvi ovire ki jo grčija postavlja na pot svoji sosedi. bilateralni dogovor o krepitvi zaupanja odpira pot boljšemu razumevanju med sosedi. spoštovani kolegi vabim vas in poročevalce v senci še posebej da skupaj oblikujemo dokument ki bo odražal tako naše kot tudi interes makedonske države in ljudstva. hvala lepa. Uh, Zdaj pa gre beseda Marjani Petir, ki bo v imenu gospoda Peter Leta, predsednika delegacije za odnose z Makedonijo, podala njegovo stališče. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Naj vas pozdravim v imenu kolega Petrleta, ki ga danes ne more biti z nami, sicer je predsednik delegacije in tudi je bil vodja misije, ki je bila v Makedoniji in predsednik našega skupnega parlamentarnega odbora za Makedonijo. Moram povedati, da je bil sestanek v makedonskem parlamentu, zelo dinamičen, konstruktiven, potem ko se je opozicija vrnila, vrnila v parlament. Odprli smo dialog med vsemi, o vseh odprtih vprašanjih in se osredotočali na pravno državo, pravosodje, boj proti korupciji, na volilno zakonodajo, na svobodo medijev, medetnični dialog in seveda migracijsko krizo. Po razpravi je bila sprejeta tudi skupna izjava oziroma priporočila večina predstavnikov misije Evropskega parlamenta in Makedonskega parlamenta je glasovala za ta priporočila razen pripadnikov Grčije, pri čemer se je ena predstavnica Grčije vzdržala, drugi predstavnik Grčije pa je bil proti. Tudi med razpravo se je čutilo posebno vzdušje, pokazalo se je, da je Makedonija naredila veliko korakov naprej in to večletno čakanje na začetek pogajanj za Makedonijo ni pravično, tudi ne za nas predstavnikov v Evropskem parlamentu, vsekakor pa tudi ne z vidika naših predstavnikov v makedonskem sobranju. Dogovor med glavnimi političnimi akterji, ki so ga dosegli junija tega leta, ocenjujemo kot eh, zelo pomemben za stabilnost eh, Makedonije in njeno pot eh, v evropske integracije, pri čemer moram povedati tudi svoje osebno mnenje. Po mojem mnenju namreč do krize ne bi nujno moralo priti, zaradi tega, ker se predstavnike voli na volitvah in volitve so bile v Makedoniji prejšnje eh, leto. Eh, kriza, ki jo je izvela opozicija, je pripeljala do sporov in iz Makedonija je izgubila veliko dragocenega časa. Mislim, da časa ne sme več izgubljati. Dosedanje odločitve sveta, Evropskega sveta so bile negativne za Makedonijo in zato bi si želeli, da vse institucije Evropske unije bolj podprejo uh, Eh, makedonske institucije, ki se soočajo z velikimi izzivi in eh, ogromno količino. Dela. Zato bi še enkrat ponovila to, kar sem povedala že nešteto, kratko gre za Makedonijo. Mislim, da moramo z Makedonijo začeti z pogajanji, bilateralni spor pa je treba reševati usporedno z procesom prilagajanja zakonodaje Evropskemu akijo. Hrvaš, eh, reševanje problemov Hrvaške in Slovenije bi morali vzeti kot eh, šolski primer ali zgled za reševanje problemov med Makedonijo in Grčjo. Moram še enkrat izpostaviti prizadevanja Makedonije, ki želi izvesti vse, da bi opravičila svojo vlogo v evropskih integracijah, bori se proti korupciji, prilagaja pravosodje, sprejema reforme. Vse to kaže, da Makedonija stalno, stalno prispeva. Morali bi na kratko nekaj podati. Vas lahko prosim, da zaključite. V imenu kolega Petar Leta in celot vseh članov naše misije v Makedoniji. Naj povem, da moramo z Makedonijo tudi uradno odpreti pogajanja, prav tako pa izkoristiti to priložnost, da pozovemo vse države članice NATO, da podprejo Makedonijo pri njeni poti v to severnoatlantsko integracijo. Hvala lepa. Zdaj pa je čas, da damo poročilo čevalcem senci besedo, pa tudi ostalim zainteresiranim poslancem. Gospod Kukan bo prvi. Tune Kelam je pripravil svoje stališče, ki ga bom zdaj tukaj prebral. Nasplošno poročilo nosi pozitivno noto za spodbujanje pogajanj. Država je že dolgo na čakalni listi. In če bo izpolnila dogovor iz junija in julija in izvede uspešne volitve, bi jih morala začeti z resnimi pogajanji. Makedonija je že v veliki meri uskladila svojo zakonodajo z evropskim akijem ELS, eh, spodbuja izvedbo dogovora iz junija in julija, ki kaže na prizadevanje za izvedbo reforme tehnična vlada bo kmalo prevzela svoje delo in upamo, da bo ta proces pripeljal do uspešne volitve pomladi 2016. Aprila bodo potekale volitve, ki upajmo, da bodo poštene in pravične. To bo ključnega pomena za nadaljni razvoj država ne more nujno vedno eh, reševati problemov sama, sploh ne z eh, migracijami. Eh, pomoč Frontexa bo upajmo pomagala olajšati situacijo za Makedonijo. To lahko tudi negativno vpliva na gospodarstvo Makedonije. Pozdravljamo imenovanje posebnega javnega tožilca, ki bo preiskoval prisluškovalno afero. Prav tako prizadevanje za boj proti korupciji na vseh ravneh. Ja, spodbujam eh, komisijo, da izvaja dobro prakso na vseh eh, ravneh. Ja, spodbujamo vlado, da tudi v prihodnje tesneje sodeluje z organizacijami civilne eh, družbe. Pravi Tune Kelam iz ELS. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod Picula. Thank you, Mr. Chairman. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu, gospodu Vajglo, ki je opisal vse probleme, s katerimi se sooča Makedonija. Trenutno nekaj bi omenil. Ko govorimo o eh, reformi volilnega sistema in prihodne volitve v Makedoniji, Makedonije obžalujem zamudo pri sprejemanju nove volilne zakonodaje in upajmo, da bo parlament eh, izvolil novo eh, volilno komisijo z neodvisnimi strokovnjaki, kar bo omogočilo, da se ne bodo odločite sprejemare po partijskem nareku. Prav tako je treba izpolniti prioritete pri gospodarskih reformah. Eh, Makedonija mora tudi izpolniti ustrezno Eh, pripraviti ustrezno zakonodajo, nadzorovati volitve, da ne bo prihajalo do eh, primerov eh, napačne identitete, ponarejenih potnih lisov oziroma osebnih izkaznih ter kopiranja volilnih lističev. Ose je že kritizirala prejšnje volitve, zato je treba ponovno spostaviti zaupanje v volitve. Treba je vzeti kot opozorilo, da 52 odstotkov po zadnji anketi eh, misli, da organi niso sposobni zagotoviti poštene volitve. 40 odstotkov ljudi ni eh, mnenja, da so volitve kredibilne. Naj povem, da je treba volilno eh, reformo, reformo volilne zakonodaje še naprej izvajati tako, da bo Makedonija stopila Eh, naprej in na poti v integracije, ki si jih zasluži. Hvala. Thank you, Mr. Tanak. Hvala lepa, gospod Tenok. You, uh, Hvala lepa. Makedonija je majhna in krhka dežela migracijska kriza za Makedonijo, ki je ena od glavnih tranzitnih držav iz Grčije z zadnjim velikim tokom v zadnjih mesecih, eh, še vedno imamo politične nemire in nepošteno ravnanje. Eh, Evropske unije, ki, s katerim se sooča že dolga leta, saj nikakor eh, Evropa ne začne z pogajanji. Vse to negativno vpliva na državo. Upajmo, da bodo nova vlada in eh, volitve, ki bodo aprila naslednje leto, pomagali stabilizirati eh, to državo, v kateri sem bil ob različnih priložnostih. Makedonija mnoge probleme, mora se boriti proti korupciji, proti organiziranem kriminalu, ima težave z neodvisnostjo pravosodja, pomanjkanja. Eh, svobode medijem. Poročilo dobro opiš, opisuje dosežke in izzive za Makedonijo. EKR er je prijateljica Makedonije in spodbuja eh, postopek pridruževanja Makedonije Evropski uniji in ga spremlja z velikim interesom. Hvala. Sakufara. Κύριε Βάγκε, στι αρχέ του χρόνου συζητήσαμε την αιτήσια έκθεση gospa Sakofara. V začetku leta smo govorili o poročilu o napredku o Makedonije in tam smo slišali tudi veliko negativnih eh, zadev, ki jih vedno znova izpostavljata komisija in Evropski svet. Vendar pa ne smemo pozabiti na to, da je Makedonija tukaj napredovala na področju pravne države, delovanja demokratičnih institucij, svobode medijev, svobode Eh, mišljenja, pa je prišlo do eh, nekaj nazadovanja. Tako da trenutno kopenhagenški kriteriji niso spoštovani. V eh, tem poročilu lahko ugotovimo, da niso izpolnjeni pogoji za začetek pogajanj. Seveda je pozitivn razvoj sporozum štirih glavnih strank. Niste pa upoštevali političnih kriterijev, naprimer vzajemnost, ki jo mora spoštovati ta eh, država. Prioritete pri reformah eh, sledijo samo enemu cilju izvedbi volitev v naslednjem letu. Naj še enkrat eh, poudarim nekaj v zvezi z imenom države. Ne gre samo za spor med Makedonijo in Grčijo, gre za mednarodno odprto vprašanje. Edini način za rešitev tega vprašanja je nadaljevanje pogajanj, ki se trenutno izvajajo eh, pod vodstvom Združenih narodov. Gre za vzpostavljanje dobrososedskih odnosov, na kar ne smemo pozabiti, čeprav mnogi kolegi to dejstvo poskušajo ignorirati. Gre tudi za vprašanje miru in stabilnosti v celotni regiji. Tukaj so odprta vprašanja, ki ogrožajo dobro sosedske odnose. Ni prave pripravljenosti za rešitev problema imena in ustvarjanja dobrososedskih odnosov tudi na temelju sodelovanja. Evropska unija je z začetkom uporabe imena Makedonija zato državo, vedno znova postavlja vprašaj mednarodna pogajanja. Glede tega smo sprejeli ustrezno resolucijo. Naloga političnega vodstva v eh, nekdanji Jugoslavijski republiki Jugoslaviji je, da spoštuje pravno državo, spoštuje temeljne človekove pravice in da si prizadeva za dobro sosedske odnose, drugače tukaj ne bomo prišli do prave rešitve. Hvala lepa. Dve minuti za vsakega, prosim ni več. Gospod Šafhauser. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moram se upravičiti, da sem prišel nekoliko pozno. In sicer zaradi kontrol, ki se izvajajo v talisovih vlakih, imam nekaj pripomb temu poročilu. Vsebinsko, po mojem, ni smiselno, da govorimo o širitvi. Tukaj bomo glasovali proti, proti vsakršni širitvi, to moram povedati. Kar zadeva deveto točko, eh, zakon o tuji proti propagandi. To se nanaša predvsem na civilno družbo. Vsi zakoni, ki so bili v tem smislu sprijeti, so bili sprijeti na osnovi zakonodaje ZDA. ZDA so spodbujali sprijem te zakonodaje. Omenil bi tudi 13. Eh, točko, kjer je vedno znova za Rome, ženske in pripadnike skupnosti LGTB. Po mojem se moramo sklicevati na našo krščansko kulturo, tudi v 19. točki. Makedonija je vendar država, ki ima težave zaradi migracij, z migracijami, hkrati pa ima veliko drugih problemov. To sem želel k temu. Še šest ljudi imam na seznamu in s tem zaključujem seznam govornikov. Gospod Epitideos. Če je objektivni strateški cilj v tem, da naj bi postala Makedonija članica Evropske unije in NATO, potem sem mnenja, da bi morala vlada te eh, države storiti vse, kar je v njeni moči, da izpolni zahteve in odpravi vse ovire, ki jih je omenjal poročevalec in eh, ki so jih omenjali tudi drugi govorniki. Bi pa omenil še nekaj. Kaj počne vlada eh, firma za to, da bi izboljšala dobrososedske odnose z Grčijo? to je tudi eno od kopenhagenških kriterijev za to, da lahko država postane članica. Kako lahko ta država sledi drugi politiki in ne neha za provokacijami Grčije? Večkrat smo že opozorili na problem. Ta država ima ekspanzionistične želje do Grčije. Imamo celo vrsto provokacij Grčije naprimer Aleksandar Veliki ali Filip, se postavljata kot kipa na mnogih eh, trgih, eh, kar seveda spodkopava zgodovinsko zgodbo o Aleksandru Velikem. Ja, lepo je, da, da, da tudi ta država ceni velike zgodovinske osebnosti, vendar pa Grčija v tem vidi provokacijo mora grško ljudstvo sprejeti takšne provokacije in eh, dati vladi te države eh, mandat za začetek pogajanj in eh, za pristop NATO. Če v nekdanji Goslovanski republiki in Makedoniji ne bodo sprejeli drugače politike, ne bomo mogli podpirati nelegalnega delovanja te države. Gospod Plenković. Hvala lijepa kolega Legutko, čestitam naš... Hvala lijepa kolega eh, Legutko, čestitam eh, poročevalcu Vajglu za njegovo poročilo, o katerem bomo razpravljali v naslednjih mesecih. Za Makedonijo nekaj zelo turbulentnih eh, mesecev in po dogodkih pred sprejetjem Ohridskega sporozuma iz leta 2001 je država v zelo negativnem stanju. Zahvalil bi se komisarju Hanu in eh, kolegom Edvardu Kukanu, kolegu Hovito in gospodu Vajglo za prizadevanja na parlamentarno diplomatskem eh, področju, kar je pripomoglo do sklenitev političnega sporazuma, s čemer se je v Makedoniji vrnila določena politična stabilnost, ki bo omogočila tudi izvedbo volitev naslednjo pomlad. Gre za stabilizacijo države in povečanje demokratske kulture v državi, ki mm, je seveda odločno usmerjena v evropske integracije. Kar se mi zdi izjemno pomembno, so informacije, ki smo jih slišali od kolegice Petir in tudi drugih eh, kolegov, kolega Petrleta, ki ga žal danes ni z nami, izkušnje, ki so jih zbrali na misiji v Makedoniji, kjer vidijo pozitiven impuls eh, in eh, zdaj imajo evropske institucije odgovornost, da odpravi te uvire, zaradi katerih je Makedonija že dolga leta na čakalnem eh, seznamu. Evropska komisija mora spremeniti svoje mnenje, tako da bo lahko Makedonija napredovala na poti v Evropsko unijo. Seveda pa je naloga makedonske vlade in tudi opozicije, da se držijo najvišjih eh, standardov tudi v notranji politiki, v duhu dobrososedskih eh, odnosov, še naprej eh, gradijo dobre odnose z državami članicami Evropske unije. 500 tisoč ljudi, ki je šlo čez Makedonijo, kaže, da je Makedonija zelo dobro obvladala in se izkazala kot stabilna država. Eh, država in eh, zato bi morali odpreti pot eh, do evropskih integracij. Hvala. Gospod Howitt je poročevalec v senci. Zan bo govoril gospod Kan. Hvala lepa. Spoštujemo sodelovanje. Gospod Howitt je deloval kot koordinator. Gospod Kut. Kan je prav tako sodeloval. Vsi so dobro sodelovali pri pripravi um, v misiji. Januarja 2016 eh, bo še ena eh, misija v Makedonijo. SND zelo skrbi, se slabša situacija v nekdanji Goslovanski republiki Makedoniji, kar se je kazalo tudi v mm, kriminalnih eh, zgodbah in tudi množičnem prisluškovanjem gospod eh, Hovič je bil ponosen, da je eh, bil priča sprejema političnega sporazuma. Pomembno je, da se vse stranke eh, držijo tega sporazuma, na to se treba osredotočiti in preprečiti, da se ta sporazum ne bi izvajal. Moja skupina bo na osnovi poročila gospoda Vajga pripravila ustrezne amandmaje k resoluciji. Gospod Han je že napovedal eh, sežen za širitev, ki je odvisen od eh, napredka eh, ob volitvah. Situacija v nekdanji Jugoslavijski republiki Makedoniji ne velja za pozitivno, vendar pa smo načeloma še vedno za pristop eh, Makedonije, kot smo vedno bili. Hvala lepa, ker, eh, dena, ker čas eh, mineva, imamo še samo eno minuto za vsakega, gospod Šultac. Bi se želel zahvaliti uh, gospodu Vajglu za odlično pripravljeno uh, besedilo osnutka resolucije o napredku uh, Makedonije. Makedonija je kandidatka eh, članica že deset let in več in je opredeljena kot ena najbolj naprednih eh, držav na zahodnem eh, balkanu zato se mi zdi seveda škoda da se blokira ali bi se jo blokiralo samo zaradi njenega imena in upam seveda da bo se tako makedonija kot grčija čimprej naša rešitev za ta zaplet Menim, da seveda je potrebno, da Evropska unija še naprej nudi podporo Makedoniji za članstvo v Evropski uniji in ehm, treba je seveda to kar je bilo že rečeno ponoviti še enkrat makedonijo je prečkalo več kot pol milijona beguncev ehm, makedonija igra izjemno pomembno vlogo za eh, stabilnost in varnost v eh, regiji ehm, preko njenega ozemlja pravzaprav prihajajo begunci iz države članice v potem iz njenega ozemlja v eh, spet države članice in treba je redefinirati vlogo frontexa in pa seveda nuditi tudi ustrezno finančno pomoč makedoniji v teh res je da je eh, bila letos makedonija v hudi politični krizi ampak tudi s pomočjo naših parlamentarcev eh, se je ta kriza rešila in mislim da je prisoten nov optimizem in upanje za normalizacijo eh, razmerij treba bo pa seveda veliko postoriti tudi na področju pravosodja Eh, medijev eh, javnih služb administracije in pa seveda nujno potrebna tudi reforma volilne zakonodaje tukaj pa mislim seveda da lahko ob strani stoji tudi eh, evropski parlament hvala Thank you, Mr. Kovacev, one minute. Thank you very much, Mr. President. Gospod Kovacev je naslednji. Kratek bom za vse sosede in za Evropsko unijo kot tako. Uh, je pomembno, da imamo stabilno eh, nekdanje Jugoslavijsko republiko Makedonijo, sploh v času velikih migracij. Tukaj imamo probleme z pravno državo, nediskriminacijo, svobodo medijev in odnose z drugimi državami in tudi napačno interpretacijo zgodovine v šolskem materialu in selektivno obranje priporočila Evropske unije. Moram opozoriti na zgodovinstva dejstva, ki jih je, lahko najdete eh, pri vseh akademskih institucijah. Eh, etnični karakter regije eh, v Makedoniji je multietničen, mogoče poznate makedonsko solato, ki jo imamo ponekod, to pomeni mešano eh, solato. To se pravi, da gre za mešano družbo od 1944 pa nosi ime Makedonija in se tudi prebivalci imenuje Makedonci. Gospod Angorakis. Ja, onomatologiko vlepo ti parša na fora medino. Kar zadeva ime države, moram upozoriti na to, da je v poročilu tudi nekaj o tem in sicer, da bi morali več akterjev vključiti v reševanje tega problema. Evropski parlament zahteva neke rešitve. Pomembno je, da je Evropski parlament o tem informiran, moram pa povdariti, da je edini pravi okvir za rešitev problema z imenom, da so to združeni narodi kadarkoli pride do spora, je treba eh, to zadevo rešiti na tej ravni, kajti ime Makedonija ima eh, dvomni pomen in eh, država ne kaže nobene pripravljenosti k izboljšanju odnosov z Grčijo. Država mora ohraniti dobre sosedske odnose z sosednjimi državami kar zadeva kopenhagenške kriterije. Moram povdariti, da je začetek eh, pristopnih eh, pogajen, pogojen z izpolnjevanjem kopenhagenskih kriterijev, kar pomeni pravna država, svoboda eh, govora, pluralistični mediji, boj proti korupciji, to so nujne, to, te zadeve so nujne. Pa lepa gospod Kukan. pozdravljam to poročilo gospoda Majgla in mu tudi čestitam za delo, ki ga pravi pri pripravi e, poročila in tudi osebju, ki je pri tem pomagalo. Upam, da bo e, Makedonija zvrala politično voljo in moč za premositev te e, krize, krepila demokratično družbo in ponovno pridobila zaupanje ljudi v politiko. Pomembno je, da se država vrne na integracijsko pot. To zahteva prizadevanja na naši strani. Predvsem pa potrebujemo konstruktivno držbo vseh političnih akterjev v državi. Kot eden od tistih, ki je sodeloval pri pomoči Makedoniji, spodbujem popolno implementacijo sporazuma iz junija in julija 2015. Eh, to je Eh, dobra pot za stabilizacijo eh, države in omogoča tudi nadaljne integracijske procese. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Džambaski. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Първо бих искал. Хвала лепа. Драги колегица и колеги, най-пре би честител колего Вайгло за основните резолюция ki upošteva večino priporočil Evropske komisije. Z določenim zadevim pa se žal ne morem strinjati. Iz letošnjega poročila komisije je jasno, da so tukaj problemi z korupcijo, teptanje pravic državljanov, svobode govora. To je vse, kar podlaga za priporočila, kot so bila sprejeta. Opozoril bi vas na to, da Makedonija krši načela svobode govora, še posebej eh, svobodo eh, govora lastnega materinega jezika. Vodilna elita v Skopju mora razumeti, da se mora držati pravil, če želi igrati v Evropi. Gospod Kafilijanis. Problem pri pristopnih pogajanjih eh, Makedonije ni v imenu eh, države, ampak gre za težavne odnose med eh, Grčijo in Makedonijo. To je povedala tudi Evropska komisija. Država se ne drži kopnahanških kriterijev in tudi ne vzdržuje dobrososedskih odnosov eh, z sosedno državo, tudi pravosodje ni neodvisno, imajo težave z eh, človekovimi pravicami, z eh, mediji in v tem je problem. Kar pa zadeva samo ime države. So države, ki so nekdanjo Jugoslavijsko republiko Makedonijo poimenovali samo Makedonija ampak to še ni končno rešitev. To je treba rešiti znotraj eh, Združenih eh, narodov, kar je tudi priporočilo Evropske komisije. Samo še eh, ena pripomba v tej razpravi, gospod Kovačev, reči ima prav, ko pravi, da če Evropski parlament zahteva razpravo o politiki Tita, kjer je šlo za državo, ki je bila sestavljena z različnih eh, držav. To je bila realnost. Večji del del tega se izraža tudi v jeziku. In zadeva se nadaljuje z imenom Makedonija in geografska oznaka kot Evropski parlament. Ne smemo nadaljevati politike Tita, ki ni bila v skladu z mednarodnim pravom. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo predstavniku komisije za hiter komentar. Hvala, gospod predsedujoči, se bom potrudil. Nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija se sooča z resno politično krizo že več let. Politični sporazum, ki so ga podpisali politični voditelji, eh, zdaj obstaja. To je omogočilo posredovanje komisarja Hana in pomoč ko, eh, poslancev Kukana in Vajgla. Komisija je predstavila sklop reformnih prioritet, Eh, ki vsebujejo sistemske reforme. Delo se je že pričelo, vendar pa ostaja še kar nekaj nalog, ki jih je treba izpolniti. Politični sporazum se izvaja in komisija je pripravljena podaljšati priporočila ter pričeti uh, predpristopna pogajanja z Republiko Makedonijo vendar pa je to pogojeno z eh, izvanjem junijskega in julijskega sporazuma in izvanjem političnih prioritet. Komisija bo o tem poročala po, prihod, po volitvah prihodnje leto. Vas pa spodbujamo, da še naprej spremljate situacijo v državi in da pozivate politične voditelje, da izpolnijo svoje naloge v interesu svoje države in za prihodnost svojih državljanov. Hvala. Uh, Hvala lepa. Gospod Weigl, še vaše zaključne misli. Um, jaz ne pretendiram, da bi lahko povzel današnjo razpravo, se pa zahvaljujem vsem, ki so v razpravi sodelovali. E, govorimo o državi, ki je sredi zelo specifične regije v Evropi in od časa do časa po, je, to generira Eh, probleme za cel kontinent eh, jaz pa želim eh, makedonijo in okoliške države videti kot dejavnik stabilnosti trdnosti in prosperitete v evropi zato se mi zdi tudi tako pomembno da vse sodelujejo v skupnem projektu združene evrope. veliko je bilo nasvetov veliko je bilo izrečenih Eh, ugotovitev in eh, tudi kritik na račun eh, makedonije. jaz jemljem z veliko odgovornostjo sugestije kako dopolniti to sporočilo ki jo predstavlja resolucija in bom z veseljem sodeloval z vsemi ki želite prispevati k izboljšanju k dopolnitvi tega dokumenta. Eh, dovolite mi samo kratko eh, pripombo v zvezi z gastronomskimi vložki ki so bili tukaj omenjeni eh, poleg vsega ostalega bogastva ki ga premore ta regija premore tudi veliko izbiro različnih solat grška solata makedonska solata srbska solata šopska solata Eh, poleg tega imamo kavo ki je turška kava pa je grška kava pa srbska kava pa hrvaška kava jaz mislim da ta barvitost regije v bistvu prispeva k njeni dodani vrednosti za evropo hvala lepa še enkrat vsem in se priporočam za sodelovanje ah, uh, hvala lepa Za konec pa naj kolege še spomnim, da je časovni rok za predložitev predlogov sprememb 13. januar ob 12. Hvala lepa. Zdaj pa še četrta točka, poročilo o Črni gori za leto 2015. Črna gora je država, ki se tudi sooča s težavnimi izzivi letos jih je bilo kar nekaj. Smo pa slišali tudi besede o pozitivnih razvojih. Pred kratkim je NATO povabil Črnogoro, da se pridruži eh, tej organizaciji, vendar pa še vedno prihaja do hudih napetosti med eh, vladajočo koalicijo in opozicijo, kar je privedlo do pad pozicije v parlamentu. To je povzročila opozicija. V imenu našega odbora bi zdaj izkoristil priložnost, da pozovem tako vlado, Eh, kot demokratično fronto, da se ponovno lotita ustreznega dialoga in konstruktivnega sodelovanja v okviru parlamenta. Kar se tiče pristopnega procesa, Črna Gora napreduje dobro. Ostaja najbolj napredna država, ko gre za pogajanja. Ta vodilna vloga pa pomeni tudi vse večjo odgovornost v regiji, ko gre za širitveni proces. izzivi v pristopnem procesu pa ostajajo še naprej. E, gre za polarizirano politično e, ozračje, težave v javni upravi ter političen vpliv na pravosodje, gre za korupcijo, e, svobodo medijev in tako naprej in tako naprej. To je le nekaj odprtih vprašanj. Naš poroč poročevalec Charles Stenok je situacijo preučil. Eh, in si ogledal, kako je s pripravljenostjo Črne gore na vstop v Evropsko unijo in pripravil celovito poročilo, o katerem lahko razmislite. Gospod Cenok, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Kot vedno sem tudi zdaj hvaležen, da sem poročevalec za Črno goro, saj je ta dosje dokaj preprost glede na situacijo Zahodnega Balkana. Kot država se Črna gora še naprej pomika po poti doseganja in usklajevanja s pravnim redom Evropske unije. Črnagora je še naprej vodilna med kandidatkami in je odprla že 20 pogajalskih poglavij, vključno s poglavji 23 in 24. Seveda gre še vedno za vprašanje obsežne korupcije eh, in drugih kaznevih dejanj, ampak opazili pa smo napredek pri organizaciji institucij in predvsem pri reformi pravosodja ter izvajanju ustreznih zakonodajnih sprememb. Kar se tiče gospodarstva, eh, Črna Gora uporablja, uporablja evro, s čimer so izboljšali svoj turizem, kar je seveda pozitivno vplivalo tudi na gospodarstvo. Je, tem, k temu je pripomoglo še dejstvo, da so Tunizija, Turčija in Egipt zabeležile upad turizma zaradi različnih terorističnih dejanj, tako da je Črna Gora doživela zelo dobro poletje na področju turizma. Vendar pa je treba še počakati na ustrezen učinek reform. Zato bo potrebnega kar nekaj časa, zato moramo še naprej ostati previdni, ne smemo pričakovati takojšnjih rezultatov, posebej glede na trenutno krizo v regiji. Bojkot, ki ga izvajo nekatere opozicijske stranke v parlamentu, je letos še posebej zaskrbljujoč. Zato bi ponovil skrbi komisije in skrbi nas v svojem osnutku poročila, da se politične stranke ustrezno dogovorijo in se dogovarjajo v parlamentu, ne da gredo s tem na ulice. Prejšnji teden je Črna Gora prejela vabilo NATO, da se pridruži tej zvezi in to je ogromen korak naprej. Je pa to skladno z usklajevanjem zunanje in varnostne politike te države s politikami zahodnih držav. Črna gora upošteva tudi režim sankcij EU-Rusija za priključitev Krima in eh, dejanja, ki jih Rusija izvaja v Donbasu. To je tudi usklajeno z dejanji preostale Evrope. Eh, Moja skupina EKR eh, opazuje ta dogajanja, kar sicer ni povezano, pridružitev k NATO ni povezano s vstopom v EU, je pa to povezano s cilji upoštevanja človekovih pravic. Naprimer. Črna Gora se sicer sooča z manjšimi težavami na področju radikalizacije, eh, in številni črnogorci naj bi se priključili vrstam džihadistov in uh, ISIS-u, vendar pa se tega vlada dobro zaveda in ustrezno spremlja situacijo. Sam se že veselim prispevkov kolegov v našem odboru, uh, saj gre za prvo obravnavo mojega poročila poročevalec, za ta dosje sem že približno šest let in upam, da bomo uspeli doseči soglasje pri resoluciji o napredku Črne Gore k članstvu v Evropski uniji. Črna Gora je sicer majhna država, je pa velika zgodba o uspehu od svoje neodvisnosti naprej. Obstaja svetov primer na, na področju Zahodnega Balkana, ko gre za pridružitev k Evropski uniji. Se pa soočajo z velikimi izzivi v zadnjih mesecih zaradi imigrantske krize. Črnagora sicer ni bila neposredno tranzitna država, je pa na nje eh, ta razvoj dogodkov vplival posredno. Sam še vedno močno podpiram Črnogoro in verjamem ter upam, da bo kmalo postala članice Evropske unije takoj, ko bo to mogoče. Se pa že veselim vseh vaših komentarjev in prepričan sem, da bom prejel tudi nekaj zanimivih predlogov sprememb k mojemu poročilu. Hvala. Uh, uh, uh, Hvala lepa, gospod Kan. Hitro v imenu gospe Doc, ki je predsednica medparlamentarne delegacije Evropske unije in Črne Gore. Hvala lepa. Hvala poročevalcu za opravljeno delo pri resoluciji, ki omenja vrsto pomembnih točk. Resolucija prihaja v ključnem trenutku, posebej zaradi eh, razgrete politične situacije v Črni Gori. Strinjam se s poročevalcem. Zelo pomembno je, da, politika, da politiki v Črni Gori ponovno spostavijo dialog v, dialog v parlamentu. Miroljubne razprave so bistven del vsake demokracije. Kakršnokoli nasilje eh, in kakršnakoli uporaba nasilja je primer, ki ga je treba raziskati. Ko gre za predčasne volitve v Črni Gori v prihodnjem letu, bo bistveno vprašanje ustrezno izvajanje nove volivne zakonodaje. Tako se lahko poveča in izboljša zaupanje voljivcev politiki morajo sodelovati, če to želijo doseči in zagotoviti, da se bodo volitve izvajale brez kakršnega koli kančka dvoma. Zahteve novega sistema so zares visoke in treba je zdaj storiti vse, da bo sistem tudi dovolj odporen na dan samih volitev, ko bo do tega pač prišlo. Tri leta po prisluškovalni aferi moram povedati, da ni bilo ustreznih nadaljnih ukrepov. Izpostavil bi še boj proti korupciji. Ustrezen zakonodajni napredek je že bil dosežen, vendar končne obsodbe, posebej v primeru zadev na visoki ravni, so bile izvedene. In za konec moram povedati še, da me skrbijo pravice skupnosti LGBTI. Že tretjič v enem letu so jim prepovedali Eh, vsob in eh, upam, da bo poročevalec to upošteval v svoji resoluciji. Hvala lepa. Eh, gospod Kovačev, zdaj dve minuti kot poročevalec v senci. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospodu Tenoku, za poročilo. Mm, saj gre morda za eno najbolj uravnoteženih resolucij o Črni gori v zadnjih letih. Hvala tudi gospodu Tenoku za besede podpore, za to, da je omenil, da gre za zgodbo o uspehu, ko omenjamo Črnogoro na Zahodnem Balkanu. Vendar druge države ne bi smele biti ljubosumne. To bi morala biti za nje motivacija, da tudi same dosežejo uspeh na številnih področjih. Se pa Črnogora še vedno sooča s številnimi težavami. E, treba je v celoti izvajati novo volivno zakonodajo, vse politične stranke bi se morale ponovno lotiti konstruktivnega dialoga med seboj. Mm, e, država je srednje dobro pripravljena na spoštovanje gospodarskih eh, pogojev. Brezposelnost in javni dolg sta še vedno visoka, ko gre za priprave na članstvo v NATO, priprave potekajo, potrebne pa so še nekatere reforme. Ko gre za reformo javne uprave in pravosodja, so tu srednje dobro pripravljeni, zato bi se morali posvečati bolj izvajanju. Ko pa gre za politizacijo javne uprave v državi z le 600 tisoč ljudmi, gre pravzaprav tu za veliko zaskrbljenost. Ko gre za boj proti organiziranemu kriminalu, bi ta država morala kljub vsemu storiti več in izboljšati svoj trud. Težave ostajajo tudi pri izvajanju uh, ustreznega varovanja človekovih pravic, posebej, ko gre za svobodo izražanja. Uh, Eh, in včasih se primeri nasilja eh, nad mediji ne eh, raziščejo. Pojavlja se tudi sovražni govor, kar bi bilo treba odpraviti. Črna Gora spremlja, upošteva stališče Evropske unije, ko gre za situacijo v Ukrajini in ko gre za boj proti ISIS. Moramo pa spremljati, kakšen bo odziv Moskve na povabilo, ki ga je ta država prejela za članstvo v NATO. Gre za suvereno odločitev države, ali se bo priključila takšni vojaški zvezi ali ne in na to druge države, kot je prej Rusija, ne bi smele vplivati. Hvala lepa. Hvala, gospod Abdulakis. Hvala hvala gospodu Tenoku za odlično delo, ki ga je opravil. Osnutek resolucije, ki jo je predstavil, je zares dober. To je dobra podlaga za nadaljnje delo in prepričan sem, da bomo tudi v prihodnje uspešno sodelovali. Nekaj napredka smo dosegli, oziroma je bilo doseženega vsaj pri štirih poglavjih. Eh, nekaj pa jih je tudi že skoraj da zaprtih. Poročilo o napredku vse to ustrezno odraža. Vendar pa je treba opraviti tudi še kar nekaj nalog, recimo, ko gre za boj proti korupciji, organiziranemu kriminalu ter vzpostavitev pravne države v celoti. Nekatere opozicijske stranke so se žal umaknile iz parlamenta, politični dialog pa je ključnega pomena in moral bi potekati v parlamentu. Pomembno je tudi, da se volitve že izvajajo v skladu z novo volivno zakonodajo, ki zajema tudi elektronsko glasovanje. A kljub izboljšanju gospodarski situaciji, e, kljub večjemu številu tujih naložb v to državo se še vedno soočajo s nekaterimi gospodarskimi težavami. Zato je treba zagotoviti tudi, da se nasilje eh, na podlagi spola ter predsotki in diskriminacija končajo v Črni gori. Gre za državo kandidatko, ki je pravzaprav edina, kjer je zunanja politika v celoti usklajena zunanja politiko Evropske unije. Zato tudi mi podpiramo evropsko usmeritev te države. Hvala. Hvala, gospod Radoš. Hvala, gospod predsedujoči. Za začetek bi se zahvalil gospodu Tenuku za odličen osnutek poročila ter usmeritev na vprašanja, kot so vprašanje pravosodja, svoboda medijev, boj proti organiziranemu kriminalu, civilna družba in tako naprej. Poročilo vse to zajema na zelo uravnotežen način. Bi pa poudaril dvoje, kar se mi zdi zelo pomembno. Prvič, vabilo Črni Gori, da se pridruži zvezi NATO. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da bo to koristilo stabilnosti celotne regije. Drugo vprašanje, ki se mi zdi enako pomembno, je vprašanje volitev ter nove volivne zakonodaje dobra zakonodaja na tem področju in dobre volitve z najvišjimi demokratičnimi standardi bodo koristne za dolgotrajne in dobre odnose med uh, večino, med vlado in opozicijo. Saj bo prihodnje leto prišlo do predčasnih volitev v Črnegori. Hvala. Ja. Hvala, gospod Hadži Georgijev.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 gre za težave pri odnosih med vlado in opozicijo, pri svobodi govora. Dovolite pa mi, da podam še eno opasko. Država si želi, da bi se pridružila zvezi NATO, kar pa se mi, zdi, kar pa se mi ne zdi najboljša zamisel na to v parlamentu običajno gledamo kot na naraven razvoj dogodkov, vendar dovolite mi, da utemelim to, kar sem pravkar dejal. Mi nismo naklonjeni kakršnemu koli paktu, niti vojaškim sporazumom eh, načeloma. V zadnjih letih smo lahko bili priča, da to ni koristno za ohranjanje miru odnos med NATO-om in Rusijo, v to se ne bom spuščal, ampak tu pogosto nastajajo napetosti, prihaja do vojn in prelivanja krvi. Zato bi se mi zdi morali vse skupaj preprečiti. Po mojem mnenju bi se bi bila, bi bila pridružitev Črne gore v NATO napačna. Hvala, gospa Lunaček. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi v imenu zelenih naj se zahvalim gospodu Tenoku za dobro poročilo, ki ustrezno naslavlja obe plati tako pozitiven razvoj v Črni gori, ki je ena od držav, ki so že dokaj napredne pri procesu integracije glede na nekatere druge države. Dosegli so torej že dober napredek. Cenim pa tudi to, da izrazite tudi kritike, ker je treba še kaj izboljšati. Recimo, ko gre za korupcijo, organiziran kriminal, situacijo medijev, civilne družbe. Določene stvari eh, še ostajajo, kjer je treba poročilo okrepiti. Recimo, ko gre za boj proti korupciji. Tu je treba vključiti tudi procese privatizacije, saj je to eden izmed virov, kjer se pojavlja korupcija tako da je to ena izmed točk, ki bi si vsaj sama želela okrepiti. Cenim tudi dejstvo, da pozivate k boljšemu parlamentarnemu nadzoru. Kot poslanci se mi zdi, bi se zato morali zares močno zauzemati. Ostaja pa še nekaj podrobnosti, ki bi jih sama želela dodati poročilu. Naprimer, delo protikorupcijske komisije v parlamentu je zdaj blokirano zaradi. Eh, večine poslancev, eh, ki so v protikorupcijski komisiji v primerjavi z večino poslancev v korupciji. Zdi se mi, da bi morala tu imeti besedo, pri tem tudi opozicija. Tako da je zdaj eh, skratka delo protikorupcijske komisije blokirano in v zvezi s tem bomo tudi podali predloge sprememb. Vesela sem tudi, da ste upoštevali nekaj vprašanj eh, ekološkega vidika, saj vemo, da je Črna Gora v svoji ustavi ekološka država, vendar pa je treba tu še vedno kaj izboljšati. Vesela sem tudi, da ste upoštevali biotsko raznovrstnost solin v Ulcinju ki je eden izmed najpomembnejših habitatov za eh, raznoževanje in prezimitev ptic v tej regiji. Želela pa bi si, da upoštevati še nekatere predloge sprememb, ko gre za recimo načrtovanje večjih, eh, manjših in srednje velikih uh, vodnih elektrarn, hidroelektrarn. Eh, gre za recimo projekt večje hidroelektrarne na reki Morači, kjer bi bilo treba izvesti strateško načrtovanje za večje in manjše hidroelektrarne. Zdaj v tem trenutku se nekaj dela upravlja tu in tam, ni pa splošnega načrtovanja za te projekte. Tako, to bo nekaj predlogov sprem z naše strani. Še ena točka, gospod predsedujoči, kar se tiče NATO. V poročilu o napredku na poti k Evropski uniji za takšno državo vprašanje članstva v zvezi NATO ne bi smelo imeti večje vloge. Nekateri kolegi so dejali, da bi bilo članstvo v NATO jamstvo za stabilnost. No, veste, da si ne želim, da bi Moskva imela večji vpliv kjerkoli na svetu, kaj šele na Balkanu. Vendar pa so ruske naložbe in ruski denar že prisotni v Črni gori in to v večjem obsegu. Tako da ne razumem, zakaj bi se zdaj veliko bolj bali, da bi recimo Rusija eh, poskušala zasesti Črnogoro ali kaj podobnega. Če si parlament kot eh, večina želi eh, kaj dodati v zvezi s tem, bi morali omeniti recimo referendum. Potem bi se morali pogovarjati. Eh, tudi o tem, kako bo združenim kraljestvom in referendum v zvezi s članstvom v Evropski uniji. Tako da, če tega sklica ni mogoče črtati, bi se morali o tem vsaj še dodatno posvetovati. Počasi nam zmanjkuje časa, Tako da zdaj lahko damo besedo še preostalim poslancem, ki si želijo besede. Žal pa imate na voljo samo minuto in pol. Gospod Schaffhausen. Oui, monsieur président, normalement je parle au nom de mon groupe. Hvala, gospod predsedujoči. Običajno spregovorim v imenu skupine. Poročilo gospoda Tenoka dobro opisuje situacijo dobro opisuje situacijo. V tretji točki omenjate situacijo v državi, eh, v šeni točki boj proti korupciji, v enajsti točki govorite, da se ne spremlja eh, da se ustrezno ne obravnava vseh kaznjivih dejanj, pravite, da ni dovolj svobode medijev, omenjate Rome, skupnost LGBTI, LGBTI in vsakič, ko govorite o pravicah manjšin, je treba upoštevati tudi kulturno in duhovno identiteto države. Mislim, da je treba zagotoviti ravnotežje. Treba je že spoštovati manjšine, vendar v okviru kulturne in duhovne skupnosti določene države. V 20. točki govorite o slabostih pogodbene zakonodaje. Poročilo je torej dobro sestavljeno, vendar bomo žal glasovali proti. Kar se tiče zveze NATO, naj spomnim, da je poziv Evropske unije, da gradimo mostove in ne, da poskušamo razdeliti Evropo na dva dela. Mi v naši razpravi, kjer, se, kjer zagovarjamo skupnost in mir, eh, Eh, nismo na mestu, ko bi poskušali zagovarjati razdelitev Evrope in ko, da bi zdaj omenjali še odnose z Rusijo. Zdi se mi, da to ne gre v korist Evrope. To gre bolj za korist ZDA. Hvala. Gospod Plenković, hvala gospod Legutko, nekaj točk o Makedoniji. Najprej hvala gospodu Tenoku za še eno kakovostno poročilo o Črni gori. Najpomembneje se mi zdi, da je Črnagora še vedno bistveno naprednejša država od vseh drugih, ko gre za proces širitve. 20 poglavi je že odprtih, 200 zaprti. Mm, pred nekaj dnevi eh, je prejela še vabilo za članstvo v zvezi NATO kar se mi zdi zelo pomembno za njeno stabilnost ter strateške odnose na jugovzhodu Evrope, ko gre za vplive večjih sil. Tako da je to že treba upoštevati v tem poročilu in zdi se mi dobro, da je kolega Tenok to omenil. Notranja politična situacija je še en vidik. Tako kot številne države v regiji smo videli tudi Makedoniji, v Makedoniji, na Kosovu, v Albaniji, pa tudi v Črni gori smo, priča, eh, smo bili priča velikim demonstracijam dobro je, da je pot Črne gore k Evropi ključna tema in nadaljna pot eh, k Bruslju bo omogočila tudi nadaljni razvoj. Mi bomo Črnogoro še naprej podpirali na njeni poti v Evropo. Hvala. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljam poročilo gospoda Tenoka. To je odličen dokument, ki je tudi ustrezno uravnotežen. Uh, brez težav lahko opažamo napredek Črne gore v zadnjih letih. 20 pogajalskih poglavij je že odprtih, kar je zelo dober pokazatelj njihovega uspeha. Čestitev bi tudi Črni gori za vabilo k zvezi NATO. E, kot Hrvata me veseli dejstvo, da se nam bo pridružila nova članica. Pred e, več kot desetimi leti so bili agresor, zdaj pa bomo uh, Eh, skupaj reševali težave. Vendar pa Črna Gora mora razrešiti še kar nekaj odprtih vprašanj, ko gre za prilagajanje evropskim standardom. Treba je vzpostaviti odprt dialog z domačo javnostjo o uspešnosti reform. Država mora tudi razrešiti odnose med eh, vlado in opozicijo. Ti odnosi so v tem trenutku slabi in upam, da se bodo kmalo izboljšali. Hvala. Eh, Najlepša hvala, gospa Šujca. Želim pozdraviti. Hvala. Pozdravljam poročilo gospoda Tenoka, bom ti mu rekla kar poročilo. Napredek je očitno tu, gre za odprtih 20 pogajalskih poglavi, bi pa izpostavila še nekaj odprtih vprašanj. Posebej, ko gre o vabilu za članstvo v zvezi NATO. To je treba v poročilu pustiti, saj se mi to zdi izjemno pomembno. Bi pa izpostavila še tri točke. Poimensko navajate imena, ko gre za procese boja proti korupciji, ko gre za uh, neustrezno obravnavo novinarjev, govorite o reševanju mejnih vprašanj. Uh, obstaja še vedno nerešeno vprašanje prevlake med Črnogoro in Hrvaško, gre za polotok prevlako, govorite tudi sedme, v sedmem poglavju o vojnih zločinih, kjer jih pozivate hitrejši obravnavi teh zločinov. Zdi se mi, da je tu treba izpostaviti tudi tiste, ki so bili v črnogorskih taboriščih, ki še vedno niso prejeli ustreznega nadomestila odškodnine in Eh, zdi se mi, da je to izjemnega pomena. O tem smo govorili že lansko leto, napredka pa do letos še ni bilo pri teh vprašanjih. Zato bi izpostavila še tudi tisto poglavje, kjer govorite o svobodi medijev. Medijska skupnost v Črni gori mora biti ustrezno obravnavana, kar pa etični standardi obstajajo. In uh, vi pozivate, da še naprej upravljajo dobro delo na tem področju in s tem se strinjam. Okay. Gospod Kukan. Pač, Najlepša hvala. Čestitev bi kolegu Charlesu Tenoku za predstavitev zelo kakovostnega tradicionalnega poročila o Črni gori. Glede visoke kakovosti imamo v mislih to, da kolega omenja tako pozitivne dosežke države, pa tudi težave, s katerimi se še mora ta država soočiti, če želi doseči napredek. In to je kolega storil na način, da podpira Črnogoro pri dobrem delu. Opomniti bi jih morali, da so mm, voditelji, kar se tiče procesa širitve v tej regiji. To ne bi smel biti kompliment, ampak tudi opomnik glede odgovornosti, ki je imajo, ki so jo prevzeli in tako nas ne smejo razočarati. Mislim, da je treba omeniti, da obstaja še 100 odstotna uskladitev z zunanjo politiko Evropske unije in povabilo v NATO bo okrepilo evropske, prizadevanje Evropske unije k integraciji te države. Hvala. Now, uh, Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo predstavnikom komisije za kratek uh, odziv. Gospod Grange. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala za besedo. Mislim, da ni treba kaj veliko dodati glede poročila o napredku. Edino, kar bi rače omenil in jasno povedal, je to, da je treba povdariti vprašanja glede vladavine prava. To je ključno sporočilo, ki bi ga lahko razbrali med vrsticami. Ko gre za vladavino, za vladavino prava, je to predpogoj za nadaljni mm, približevanje k pristopu. Izpostavili ste tudi LGBTI. Čeprav razumem, je bila obravnava pred, predstavljena 13. decembra pa naj bi v Podgorici vseeno zadevo obravnavali. Bi pa nekaj trenutkov namenil še temu, da bi vam podal zadnje informacije glede situacije, glede političnih strank. Gospod uh, Ivo Kapič. Gospod Krivokabič, predsednik eh, parlamenta, si prizadeva eh, za mm, sodelovanje s komisijo in to podpiramo. To pa ne pomeni, da se bomo spustili v medijacijo, tako da bo morala, bodo morale makedonske oziroma črnogorske stranke same razrežiti težave. 1. decembra je potekalo prvo srečanje, na to je bila oblikovana delovna skupina, ki bo obravnavala nacionalno zagonodajo glede nadzora nad sredstvi in mediji. 4. decembra je zasedalo prvo srečanje delovne skupine in do 21. septembra bo potekalo naslednje srečanje. Na to naj bi stranke sprejele dogovor glede najboljšega modela za izvajanje dogovora. Mislim, da lahko rečem, da vse opozicijske stranke skupaj z demokratično fronto sodelujejo v tem prizadevanjih. Demokratična fronta je pripravljena sodelovati mm, samo ob upoštevanju njenih zahtev. Tega pa zaenkrat še ni moč zagotoviti, to ni na dnevnem redu, verjetno bomo o tem spregovorili pozneje, zaenkrat pa zadeve še niso jasne. Najlepša hvala za pozornost. Hvala, sedaj pa za zadnje pripombe dajemo besedo še Charlesu Tenoku. And... Najlepša hvala predsedujoči in najlepša hvala kolegu, kolegom za naklon beseda je naklonjenosti. Preveč komentarjev ste prodali, da bi se dotaknil čisto vseh. Pogosto pa se je izpostavljalo vprašanje na ta. Večina kolegov odboru je to podprla. Podprli ste omembo povabila priključitva v NATO. Francoska nacionalna fronta in gospa Lunaček pa na moje presenečenje niso bili prav zadovoljni s tem, tako da to pa je bila točka, ki je bila tudi v preteklosti pri mojem poročilu kontroverzna. Nasplošno pa smo na koncu uspeli ohraniti to točko v poročilu kljub spremembam. Gospa Lunoček um, je dejala, da ne sprejema um, zelo natančnih opisov glede energetske mešanice, um, Črne gore želeli ste omeniti tudi um, energetsko načrtovanje in izgradnjo hidroelektarni. Drn. Mislim, da je to notranja zadeva, o kateri mora odločati Črna gora sama in ni vprašanje usklajevanja z evropsko zakonodajo. Uh, glede referenduma o vstopu v NATO, pa mislim, da gre tu za suvereno pravico posamezne države članice pri organizaciji tovrstnih eh, referendumov. Tako je bilo tudi v naši državi. Vsaka država mora sama odločiti, ali bo vstopila v NATO ali ne, tako da tu nimamo kaj posegati. Drugi pripombe pa se nanašajo večinoma na zadeve, ki sem jih zaobjel, naprimer boj proti korupcije, svoboda medijev, neodvisnost pravosodja. Omenja se tudi neuspešno spremljanje mm, mm, prisluškovalne afere v imenu gospe Dovd, potem um, parada ponosa in LGBTI. Vesel sem komentarja komisije, da bo v Podgorici na to mm, parada vseeno potekala. Gospa Šujica je podala tudi specifične komentarje glede vprašanja meje in uh, vojnih zločinov ter nekaznovanosti. Predlagam, da si pogleda 26. odstavek, pa tudi 7. odstavek, ki mislim, da pokrivata ta vprašanja. Lahko pa seveda podate predloge sprememb. Tudi novo zakonodajo glede volitev ste omenili, to ste pozdravili, tudi to omenjam. In mislim, da sem s tem zaobjel večino vprašanj. Črna gora, mm, glede Črne gore torej slišimo dobre novice, mislim, da se dobro spopada z različnimi izzivi tudi na področju energije okolja in energetike. Mislim, da je poročilo dobro uravnoteženo, no, bom pa še naslovil nekatere pomakljivosti, ki ste jih izpostavili. Kot rečeno, pa je Črnagora na dobri poti. Hvala kolegu Kukanu še enkrat za mm, to, da nam je podal svoje obsežne izkušnje v tej regiji in poznavanja mm, zadev v tej državi, tako da hvala eh, za podane komentarje. Veselim se predlogov sprememb, tako da bomo lahko nadaljevali z razpravo na naslednji obravnavi. Uh, you, finally, Najlepša hvala. Naj vas opomni, da je rok za uložitev predlogov sprememb 13. januar opovdan. Tako, s tem smo končali s četrto točko in vzemimo si kratek odmor, preden gremo na peto točko dnevnega reda.

Welcome back, ladies and gentlemen. Dobrodošli nazaj, dame in gospodje. Sedaj gremo na točko o Egiptu s kolegom Kostelo, ki je vodja delegacije za bližnji vzhod, ki zaobjema Egipt, Sirijo, Libanon in Jordanijo. Gospod Kostelo bo nakratko predstavil rezultate nedaljnih parlamentarnih volitev v Egiptu. Obvestil nas bo o političnem dialogu med Egiptom in Evropsko unijo. Zelo nas zanimajo rezultati parlamentarnih volitev v Egiptu. Kot veste, od leta 2012 eh, egiptovski parlament eh, ni zasedal sedaj prvič po sprejetju ustave prihaja do združevanja zgornjega in spodnjega doma. Delegacija, ki je pristojna za obravnavanje trenutnih eh, razmer, bo 6. in 7. februarja leta 2016 obiskala Egipt. Predlaga se, da bi Evropska unija sodelovala z novim reformiranim egiptovskim eh, parlamentom in eh, da bi. Um, razpravljali o zunanji politiki v navezavi na m, mm, Egipt. Pripravi, Egipt bo pripravil tudi namenske skupine za sodelovanje z Evropsko unijo, tako izbo, bodo izboljšali tudi vladevino prava in sodelovanje. Tako da nas eh, sedaj res zanima, kakšen je trenutno stanje na področju zakonodaje, sploh zaradi nesodelovanja oziroma nedelovanja egiptovske vlade, sploh z vidika civilne družbe in nevladnih, orga, in eh, nevladnih organizacij. Obisk v Kajru je potekal 15. in 16. novembra, razprava je tekla o mm, regionalnih vprašanjih mm, in političnih vprašanjih. Tako da prosim, eh, da razložite tudi ta vprašanja. Bolj podrobno pa se bo naslednji pododbor o pravosodju pogovarjal o teh vprašanjih na začetku prihodnjega leta. Gospa Gomes in gospa Mogherini sta obiskali Egipt novembra 2015, zato da bi razpravljali o notranjih vprašanjih, um, pa tudi regionalno situacijo in migracije. Izpostavljena so bila tudi vprašanja glede človekovih pravic, ki so bila izpostavljena z, z, v odnosu z vsemi sogovornosti. So govorniki, ki so izpostavili pomen boja proti terorizmu. Lepo pozdravljeni, gospod Kostelo, izvolite. You, um, Najlepša hvala, predsedujoči. Ja, pravi čas je, da razpravljamo o Egiptu v tem odboru in najlepša hvala, da ste me povabili, da spregovorim o teh vprašanjih v par besedah. Tako da mm, me res zanimajo vaša mnenja in odzivi. Volitve. Čeprav je bil velik del volitev že zaključen, še vedno potekajo. 15. in 16. decembra bo zadnji krok. 93 pritož smo dobili in več kot 100 pritožb glede postopka volitev. Mm, trije strokovnjaki, ki so se udeležili misije, so sklenili, da je šlo pri volitvah predvsem za upravno nalogo, ne pa za pravo civilno mm, udeleževanje. Um, udeležba na volitvah je bila majhna, sploh med mladimi. Iz štirih volilnih okrožjih eh, na zaprtih kandidatskih listkah je bilo izvoljenih 120 eh, poslancev. Mm, in 448 poslancev kandidira kot neodvisni poslanci. Glede splošnih trendov in to izvira iz naše splošne ocene, naj povem, da je izvajanje volitev bilo dokaj netransparentno. Težko je bilo povezati mm, potek z rezultati tako da je šlo predvsem za upravno vajo. 16 tisoč sodnikov je spremljalo potek volitev, ki so pristojni tudi za pritožbe. Zelo majhna volina udeležba, predvsem pred mladimi, ki sem jo omenil prej, je zaradi tega, čeprav eh, nimamo potrditev, ker so večinoma glasovali starejši. Volilna udeležba, ki so jo objavili uradno, je znašala 28 odstotkov. Glede volilnih kampanj so, je bilo mošajem prepovedano izvajati politične kampanje, drugim crkvam pa to ni bilo prepovedano. Uporabljena so bila tudi zasebna sredstva za financiranje določenih kampanj, tudi spletna sredstva so bila uporabljena primankuje tudi pravil glede financiranja kampanje njihovega izvajanja. Zakon o protestiranju in zakonodajo o boju proti terorizmu ter drugi dekreti so privedli do situacije, v kateri je bilo sodelovati na volitvah zelo težko. Številni opozicijski akteri so bili utišeni ali pa zaprti parlament bo očitno vključeval veliko poslancev, ki so naklonjeni trenutnemu predsedniku, pa tudi nekaj žensk. Salafistična stranka Al-Nur mm, se zdi, da bo močno zastopamo. Nekdani levičarski mm, podporniki Mubaraka in muslimanske stranke niso bili najbolj uspešni na volitvah. Skupaj z egiptovskimi oblastmi si želimo okrepiti volilni okvir v prihodnje. Mm, Želeli bi zagotoviti boljšo ureditev javne razprave. Ne glede na to, kako bo sedaj zaživel um, reformirani parlament, bo zelo pomembno, da zagotovimo preživitev tega parlamenta, če želimo, da bo prehod v Egiptu potekal pozitivno. Treba je zagotoviti nadzor nad izvršno vejo oblasti, glede na to, da je to predvsem eh, predsedniški režim. Treba je zagotoviti tudi izvajanje ustave, ki je bila z veliko javno podporo sprejeta leta 2014. Ta ustava vsebuje številne napredne določbe glede temeljnih pravic in svoboščin, ki jih želi izvajati izvršni, izvršna veja oblasti. 164. člen omogoča 14 dni parlamentu, da retroaktivno spremeni ali odpokliče dekrete, ki so bili sprejeti vse od leta 2013. Se bom še vrnil na vprašanje človekovih pravic, ampak med temi razpravami je prišlo jasno na dan, da verjetno parlament ne bo pripravljen spremeniti obsežne količine zakonodajnih aktov, ki so bili sprejeti v mestnem obdobju. Če si pogledamo sedaj še splošno sliko glede odnosov med Evropsko unijo in Egiptom. Kot ste omenili, predsedujoči je visoka predstavnica gospa Mogherini obiskala Kajro 2. novembra. Na podlagi srečanj, ki so potekala v Kajru, je prišlo do sporazuma za oživitev postopka pristopa in eh, vzpostavitev posebnega odbora. In to ste tudi omenili. 15. in 6. in 16. novembra je potekala prva seja pododbora za politična vprašanja in odnos z Egiptom. Tako da je to zasedanje zelo pomembno. Zastavili ste tudi vprašanje glede različnih zakonodajnih aktov. Rad bi vam podal pregled eh, vprašanj, ki smo jih izpostavili v kontekstu političnega dialoga glede človekovih pravic z Egiptom. Dejali smo, da bi morali zakon 107 iz leta 2013 o protestiranju razveljaviti. Nova zakonodaja nadomešča torej zakonodajo iz leta 2014 glede pravice do zbiranja zakon bi moral mm, biti uporabljan mm, retroaktivno. Sprememba 187. člena oziroma 178. člena glede protestiranja bi morala biti tudi razveljavljena, pa tudi zakon o terorizmu in eh, člen 94 iz leta 2015 bi moral biti usklajen z ustavo. Člen 48.208 o združevanju bi prav tako moral biti revidiran zaradi razprav, ki so potekale z deležniki, ki pravijo, da bi morali vzpostaviti okvir, ki omogoča nevladnim organizacijam, da delujejo in pri tem je treba upoštevati mednarodna pravila glede človekovih pravic. Egipt je rekel, da pripravlja zakonodajo, bo pa treba še vedno zagotoviti eh, vire financiranja. Opozicijske stranke pravijo, da mm, vlada otežuje njihovo delo in da bi morala vlada sodelovati z roko v roki tudi z nevladnimi organizacijami. Izpostavili smo tudi kazenski zakonik in predvsem člen 102, ki se nanaša na širjenje napačnih informacij za namene zamajanja javnega reda in miru. Poleg tega smo izpostavili tudi težavnost člena 188. Prizadevamo si torej za zagotavljanje socialne pravičnosti in pomoč državljanom. Parlament v tem pogledu je sprejel ukrepe, bi pa bilo treba še močneje ukrepiti temeljne človekove pravice. Ustave pa ne bi smeli začeti spreminjati glede sploh glede na to, da ustava še ni zaživela. Tako da je hitrost napredka v Egiptu različna. Zagotovo bomo imeli še pomembno vlogo pri zagotavljanju izvajanja zakonodaje. V našem sporozumu je zapisano, da bo pododbor spremljal napredek, pa tudi drugi pododbori, naprimer pododbor za varnost in pravosodje januarja dodal bi še pa komentarjev glede sporazuma o pridružitvi in um, sporazum glede sosedske politike, ki je bil sprejet nedavno, kar verjetno veste. Gre za nov prilagojeni um, okvir, ki bo upošteval specifične lastnosti posamezne države. Prihodnji teden bo potekalo zasedanje um, sveta za zunanje zadeve, kjer bodo sprejeti sporazumi. Na to pa bomo začeli razprave s Egiptom, kako nadaljevati. Potem druga pripomba. Ena izmed prednostih nalog v našem programiranju finančne pomoči Egiptu se nanaša na področje upravljanja. Če se vrnem na to, kar sem povedal prej, da je treba sodelovati s parlamentom in ga okrepiti, je to seveda pomemben element v tem kontekstu. Na zadnje bi rad omenil še, Da, medtem ko je bila visoka predstavnica v Kajru, je imela tudi govor na univerzi v Kajru. In eno izmed točk, ki jo je v govoru izpostavila, je bila, da je povprečna starost v Egiptu 25 let. V državi, ki ima 6 mil 60 milijonov prebivalcev, kar pomeni, da je potencial za reforme ogroman in izpostavljajo tudi izzive, ki jih to prenaša. Majhna volivna udeležba na volitvah med mladimi je torej zelo pomembno vprašanje. Dejala je, da če ne bomo zagotovili prihodnosti za mladino, bo, se bo ta verjetno obrnila na tiste, ki obljubljajo alternativne prihodnosti. Torej, vprašanje delovnih mest in zaposlitve je zagotovo tudi pomembno v kontekstu boja proti terorizmu. Glede na to se trudimo po najboljših močeh, da bi razvili naše sodelovanje z Egiptom. Zelo jasno mora biti, glede katerih točk se ne strinjamo, torej glede človekovih pravic in glede trenutne situacije in glede nasilnega sprejemanja zakonodajnih aktov. Obenem je treba izpostaviti tudi prizadevanje na gospodarskem področju. Treba je zagotoviti delovna mesta za mlade. Kajti drugače bo v prihodnosti to seboj prineslo številne težave za to državo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajmo besedo poslancem. Gospod Panceri. Grazie. E, penso che ci sia un, un dato importante eh, che va sottolineato. Legge... Hvala, predsednik. Mislim, da smo slišali nekaj pomembnih komentarjev. Egipt je država, ki je strateški partner Evropske unije, saj po našem mnenju. Sploh, če želimo zagotoviti, da bo ta regija stabilna. Tako da bi bilo prav, če bi zagotovili politični dialog med Evropsko unijo in Egiptom. Gospod Kostelo je prikazal sliko, ki je z političnega vidika zelo težavna. Skrbi nas predvsem situacija na področju človekovih pravic. Legitimni boj proti terorizmu se izrablja kot izgovor za sprejemanje zakonodajnih aktov, ki so zelo represivni in kršijo pravice posameznikov. Seveda je Evropska unija tu zadev ne more usmerjati. V Franciji sedaj beremo o predajanju več tisoč osumljenih oseb, ki so osumljene terorizma, tako da je z moralnega vidika to zelo občutljiva situacija. Mislim, da se moramo res potruditi in ustrajati pri tem, da zagotovimo ravnotežje med prizadevanji za vzpostavitev miru in zaščito človekovih pravic. Egipt mora poiskati pozitivne odgovore na vprašanja glede nevladnih organizacij in človekovih pravic, pa tudi glede oseb, ki so jih po demonstracijah neopravičeno zaprli. Upam, da bo govor Federike Mogherini, ki ga je imela v Kajru, bolje sprejet kot tisti, ki ga je podal predsednik Obama na univerzi v Kajru. Situacija je namreč v celotnem sredozemskem območju zelo zapletena, tako da upam, da bo govor gospe Mogherini bolje sprejet. Tanak. Hvala, gospod Tenak. Uh, Najlepša hvala, predsedujoči. Bom nakratko povzel pripombe gospoda Panterja. Egipt eh, ima pomembno geostrateško vlogo v tej regiji, tudi z vidika partnerstva z Evropsko unijo parlament in Evropska unija morata torej sodelovati s to veliko državo in morata močno podpreti Egipt. Egipt se sooča z veliko teroristično grožnjo, naprimer na Sinaju. Videli smo, da je bilo sestreljeno letalo, ki je letelo iz Sharm el-Sheikha zaradi okrepitve dejavnosti ISIS-a na tem območju prihaja do težav. Poleg tega si Egipt poskuša mm, okrev, prizadeva, da bi okreval po vladavini Morsija. Pozdravljam eh, prizadevanja visoke predstavnice v okviru naše politične skupine. Seveda smo tudi mi za okrepitev razprav o človekovih pravicah z Egiptom. Uh, Predvsem ključno sporočilo gospe Mogherinijeve bi podprli po potrebi glede vzpostavljanja delovnih mest, zato da bi zagotovili prihodnost in boljše obete za mladino Egipta. To je pomembno sporočilo, ki ga je treba upoštevati glede na to, da je poprečna starost v Egiptu samo 25 let. Zagotovo bomo tesno spremljali še zadnji krok volitev v Egiptu in um, poročilo komisije pozdravljamo, da gre tu predvsem za upravna prizadevanja z majhno volilno udeležbo. Predvsem majhno volilno udeležbo med mladimi. Mislim pa, da moramo vseeno toplo pozdraviti rezultate volitev, glede na to, da je bilo izvoljenih več eh, žensk. Islamisti in salafisti pa so izgubili na moči. Uh, Tako da mislim, da bomo um, lahko podprli rezultat, torej bolj demokratičen um, in manj islamističen Egipt. Člen 156 je zaskrbljujoč glede pravice e, zbiranja. Ta je neusklajen z ustavo, tako da bomo tesno spremljali tudi to in upamo, da bo parlament izbiral upošteval svoj mandat. Mi smo prijatelji Egipta in bi radi bili del skupine prijateljev Egipta in veselim se obiskati države v prihodnjem letu. Mr. Van Balen. Gospod Van Balen. Hvala lepa. Mislim, da je ključnega pomena, da se Egiptovska podveči stabilnosti podpre tudi strani Evropske unije. Če Egipt pade, potem ne bomo več mogli obvladovati begunskih tokov in boja proti Izisu. Na vsak način moramo voditi dialog s Egiptom. vprašanje, ali bo novi, novo izvoljeni parlament imel, odigral pomembno vlogo v političnem življenju ali pa nepomembno. Gospod Schaffhauser. J'aimerais poser euh, à mes collègues. Euh povem nekaj, kar arabsko, ki pomladi. Kdo je podpiral arabsko pomlad? Kdo je spravil na oblast eh, salafiste in muslimansko bratovščino? Kdo je pred kratkim ni podporil predsednika Al-Sisija, ampak eh, celo poskušal ubiti tega predsednika? Vse to, vse veste. Kdo je bil to? ZDA. spet imamo opravka z poskusom destabilizacije, ki ni uspel. Če bi se to zgodilo, bi bila situacija v Evropi še slabša. To, kar parlament trenutno počne, zato, da bi podprl to republikansko vlado, ki je brezverska, čeprav je muslimanska je potrebno, gre tudi za naše preživetje. Če ali si se ne bo uspelo, bo to pomenilo tudi popolno destabilizacijo Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, gospod Kan. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa tudi za poročilo o Egiptu. Pridružujem se Eh, kolegov, zelo pomembno je, da ohranimo pozornost tudi na področju človekovih pravic. Egip je seveda pomemben, ne samo pomemben zaradi sebe, ampak zaradi svojega vpliva v arabskem svetu. Tudi torej zato bi vse spodbudil, da okrepijo dialog z Egiptom ampak eh, egiptovska vlada mora tudi sama postaviti boljše standarde, ne samo zaradi prebivalcev Egipta, ampak zato, ker Egipt igra tako pomembno vlogo v tej regiji. Vsi si želimo stabilnosti in varnosti. Ampak to se ne bo zgodilo z diktaturo. Vedno je napačno. Videli smo tudi te volitve, ki jih eh, pozdravljam, ampak eh, zaskrbljujoče je, da je bila volilna udeležba tako nizka in da toliko mladih ni sodelovalo pri volitvah. Mladi so vendarle prihodnost Egipta. Nisem prepričan, kako bo to pripomoglo k stabilnosti, če vlada pravzaprav nima legitimnosti pri ljudstvu. Prav tako se nadaljujejo nasilna dejanja. In tudi boj proti muslimanstvu je problematičen, če prepove strmošeje, ne pa tudi crkv. Na drugi strani je to diskriminatorno in takšnega odnosa ni dobro podpirati. Tako da upamo, da se bodo zadeve stabilizirale. Pomembno je, da je Egipt eh, stabilen, da lahko ustrezno odigra svojo vlogo. Hvala. Gospod Kostelo, predam vam eh, dan besedo. Imam kratko vprašanje. V svojem poročilu niste omenjali kristijanov in krščanskih skupnosti kot najbolj preganjene verske skupine v regiji. Kaj pomeni, da ste to izpustili? Kaj to pomeni, da je položaj kristjanov v Egiptu brez eh, pripomb ali je razlaga kakšna druga? prosim, da se odzovete na vse te komentarje in tudi vprašanja. Thank, thank you, chairman, and, and thank, thank you. Hvala lepa, hvala lepa predsedujoči in hvala tudi vsem za njihove poglede in prispevke. Zdi se mi spodbudno, da se vsi strinjamo glede strateškega pomena Egipta v regiji in tudi za celotno Evropsko unijo. Pristopi koliko so nekoliko, so nekoliko njensirani. Naprimer vprašanje stabilnosti in demokracije ter človekovih pravic se pogosto postavlja kot izbira. Po mojem bi bilo bolje, če se te zadeve dopolnjujejo med seboj. Seveda moramo narediti vse, kar lahko, da Egiptu pomagamo na poti k stabilnosti. In eh, to je bil del argumentacije gospe Mogherini v Kajru. Razlog, da upozarjamo na situacijo na področju človekovih pravic in zahtevamo večjo participativnost eh, družbe, je v tem, da menimo, da na ta način lahko dosežemo dolgotrajno stabilnost in se borimo proti radikalizaciji v Egiptu. Skratka, ne vidim nasprotja med eh, povečanjem angažiranjem v Egiptu in po drugi strani jasnim stališčem glede tega, kjer vidimo probleme. Mirno lahko postavimo zahteve glede tega, kar menimo, da bi jih moral izpolnil. Če govorimo o kristijanih, mislim, da sem omenil, da je bila kampanja prepovedana v mošejah, ne pa v cerkvah. kar pomeni, da se zadeve spreminjajo v primerjavi s nekaj leti predtem. Bi pa predal besedo tudi Lauri Borisovi, ki je namestnica vodje našega oddelka. No, če dopolnim izjavo kolega, seveda smo že imeli popolno delegacijo, misijo za opazovanje volitev že v lanskem letu in tudi v letošnjem letu. Javna priporočila so bila objavljena lansko leto, verjetno bodo ponovljena v končnem poročilu ekspertne skupine. Mnoge je omenil kolega. Prav tako pa bomo poskušali okrepiti pravni okvir v Egiptu. Si ogledali razloge za nizkovoljivno odeležbo, lahko gre za politični ali tudi pravni problem, potem tudi položaj različnih strank v parlamentu. Vse skupaj bomo poskušali reševati skupaj z egiptovskimi partnerji, tudi glede na prihajajoče lokalne volitve v naslednjem letu, tako da bi nesel neke transparentnosti v ta proces, nimamo. Nobene spremembe številk pri pritožbah, kar prinaša neko pravno negotovost glede tega, kako se bo proces razvijal vse to so zadeve, s katerimi se želimo spopadati skupaj z našimi partnerji. Se opravičujem, pozabil sem eh, odgovoriti na zelo specifično vprašanje gospoda Van Balena, glede tega, kako se bo egiptovska eh, vlada ravnala glede na volitve in kakšna bo vloga parlamenta nekaj časa bo trajalo, da bo parlament eh, vzpostavljen in potem bo prišlo do kombinacije različnih elementov. Eno bo politična sestava parlamenta, ki bo vplivala na eh, njegov vpliv, potem pa tudi pravni okvir, v katerem bo deloval. Vprašanje je, se bo ta spremenil. Potem pa je tukaj še vprašanje tega, koliko bodo drugi tudi evropejci podprli delo egiptovskega parlamenta. Videli bomo, kako se bo to v naslednjem letu razvijalo. Hvala. Eh, pa je pa gospod Kostelo, s tem smo prišli do konca te točke in nadaljujemo za naslednjo točko. Točko številka šest gre za informiranje o opazovalni misiji parlamentarnih volitev 8. novembra 2015 v Mjanmaru, Burmi. Uh, we are having the briefing of... Tukaj bomo dobili informacije misije opazovalne misije za volitve v Mjanmaru, ki so potekale 8. novembra 2015. Volitve so potekale v miroljubnem vzdušju, oziroma stranka Ang Jinu je dosegla 80 odstotkov sedežev oziroma njena NL, stranka NLG. 25 odstotkov sedežev je rezerviranih za vojsko, stranka NLD je po volitvah dobila 60 odstotkov sedežev tako v Gornjem gospodnem domu. V SDP, stranka solidarnosti, je ostaja druga največja stranka. Ansan Sushi bo morala biti imenovana kot naslednja predsednica, kot vodja stranke NLD. Ona bo prevzemala najpomembnejše odločitve. Novi predsednik in eh, novi parlament se bosta morali lotiti pomembnih vprašanj. Evropska opozovalna misija je opravila svoje delo pod vodstvom. Aleksandra Grofenamstorfa in eh, naj bolje, da mu dam besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Opozorili ste že na nekatere rezultate in nekatere upažanja, ki smo jih imeli ob volitvah tukaj po mnogih krizah, mnogih težavah in negativnih novicah. Se zdi, da bo to enkrat eh, pozitivna zgodba za državo. Država je dobila novo ustavo v letu 2008, ki je vzpostavila pogoje za izvedbo volitev. Problem pa je v tem, da 25 odstotkov sedežev ostaje rezerviranih za vojsko, imenuje jih vrhovni poveljnik Seveda je to negativna stvar pri eh, celotnem volilnem sistemu. 2010 je Ank Sasuči svojo stranko bojkotirala volitve, 2011 je začel reformni proces od zgodne na vzdol, 2012 smo imeli prve delne volitve v 40 eh, volilnih okrajih, ampak ljudje so ostali skeptični, eh, kar zadeva volitve 8. novembra. Pojavilo se je veliko ranljivosti problemov v eh, državi, ki jih je bilo težko reševati. Eden od teh problemov je pravni okvir, ki ni idealen, potem pa eh, tudi volilna komisija ni imela izkušenj z izvedbo volitev na celotnem območju države. Sploh humani resursi na lokalni ravni so bili vprašljivi. Ni bilo tudi jasno, ali eh, bodo lokalne oblasti omogočile eh, volitve in če ali bodo sploh spoštovali rezultate. To pred volitvami vse ni bilo jasno. Deli države so doživljali tudi medetično nasilje, prišlo je do konfliktov, ki še trajajo cela vrsta problemov v povezavi s temi volitvami. K temu so prišle še, eh, še volilne države. Želeli so si računalniški registr, volilni eh, seznam. In tukaj so bili ljudje nervozni, ali se bodo našli na seznamih ali ne. Postavilo se je vprašanje, ali bodo eh, stranke lahko svobodno vodile svoje kampanje, ali bo spoštovana pravica svobode govora in združevanja. Potem smo imeli tudi probleme z eh, radikalnim budističnim gibanjem. To se bo pri nas zdelo nekoliko paradoksalno, ampak obstaja radikalno nacionalno budistično gibanje, en avatar v Mjanmaru, ki se bojujejo za zavarovanje rase in vere. In uh, niso dobro nastrojeni do muslimanske manjšine. Prvič je bila eh, povabljena misija mednarodnih opazovalcev, tudi iz Evrope. Sam sem lahko vodil našo misijo. V misiji je bilo 120 eh, ljudi, vse skupaj 120 opazovalcev. In to je bila misija, v kateri je bilo sodelovanje med vsemi institucijami na, iz Evrope zelo dobro. Imeli smo misijo, eh, torej delegacijo službe za zunanje delovanje iz eh, držav članic, nismo imeli nobenih težav, države članice tudi niso podaje izjav po volitvah, ampak so ohranile mok, kar je omogočalo ohraniti integriteto Evropske misije, ki podaja izjavo dva dni po volitvah. Volitve so se skazali za boljše, kot je kdorkoli pričakoval, ehm, šlo je za mirno vzdušje, eh, volilno deležba 70 odstotkov. rezultati, ko so prihajali, so kazali na premočno zmago Angsusiči. In tudi tisti, ki so izgubili, so sprejeli rezultat in se mirno obravnavali. Običajno je ravnanje tisti, ki izgubljajo, bolj pomembno kot tisti, ki zmagujejo na volitvah. In v tem primeru je bilo tako, da tudi visoki uh, Eh, funkcionarji, ki so igrali zelo pomembno vlogo v preteklosti Mjanmara, da so demokratično sprijeli eh, svoj poraz eh, in izjavili, da bi morali tudi drugi to početi. V celotni zdi pa je nekaj elementov, ki so bolj težavni. 25 odstotna mm, rezervacija sedežev za vojsko. 80 odstotkov glasov pomeni potem 60 odstotkov sedežev v novem parlamentu, oziroma v obeh parlamentih. Nobenega muslimanskega kandidata oziroma predstavnika ne bo v parlamentu v državi, ki ima 5 do 10 odstotkov muslimanov. To je bil element, seveda, ki smo ga kritizirali zaradi neproporcionalnosti. Eh, vezano je bilo na dokaz o državljanstvu, to je bilo nekaj novega eh, za parlamente. Torej, kolege, ki so, tudi kolegi, ki so, ki so že bili izvoljeni, niso mogli ponovno kandidirati zaradi tega, ker niso eh, bili državljani. Podvojila se je ležbe ženske so nekje pri desetih odstotkih izvoljenih eh, predstavnikov. To sicer ni veliko, ampak boljše kot eh, prej. Kar zadeva volilni proces, eh, da je pokazal, da si ljudje v Mjanmaru želijo sprememb in tako so tudi volili. To je zdaj izzivo, izziv za državo vodjene ljudi, eh, se pogaja glede tranzicijske eh, dobe, ampak dejstvo je, da gre tukaj za ljudi, ki nimajo specifičnega političnega programa, so novi, pravzaprav politike nimajo nekih eh, izdelanih konceptov za različna politična področja, to je ena stvar. Medtem ko Hingi eh, delujejo, imajo in go Hinge. Ethnic, uh, eh, eh, so Kljub temu, da je, je ta skupnost uh, velika, bo ni rešeno njihovo vprašanje, česar se bo treba lotiti. Pri želji po spremembah eh, ima pa eh, vojska še vedno pravico do veta eh, in ima še vedno 25 odstotkov reziženih sedežev v parlamentih. Kakšna priporočila lahko potegnemo iz tega? To bomo zapisali v poročilu, ki ga bom pripravil do konca marca. Nekaj je, je jasno, 25 odstotkov rezerviranih je eh, za vojsko, ni kompatibilno za mednarodni standardi demokracije, pravica eh, biti izvoljen ali voliti, samo razpremeniti nečesa, so še nisem omenil, so, tukaj so omejitve za predsednika, če eh, so. Eh, eh, soprog ali soproga in otroci tuji državljani. In to se nanaša predvsem na Aung San Suu Kyi. To je tudi ena eh, določba, ki eh, je zapisana v ustavo in eh, ni smiselna. Ampak kakorkoli, prvi dogovori glede tranzicije nam dajajo upanjo, upanje, da bo šla država v pozitivni smeri. Hvala za pozornost in se veselim odgovoriti tudi na vaše vprašanja. Hvala pa Ana Gomeš je bila vodja misije, opazovalne misije Evropskega parlamenta. Z veseljem sem to počela skupaj s kolegi, ki so sodelovali v tej misiji. Mm, zelo dobro smo sodelovali tudi z Aleksandrom Ramstorfom. Popolno podpiram to, kar je povedal, da je ta misija zelo dobro delovala. Sredi tega, ker smo imeli zelo dobro podporo ne samo strani našega osebja, ampak tudi od Evropske komisije, od lokalne delegacije ki je, moram povedati, zelo mlada delegacija, dve leti je tam, vendar pa ima zelo dobre kontakte, nam je, kar nam je omogočilo, da smo se povezali z različnimi akterji in dejansko ugotovili, zakaj gre. Volilni dan je, na volilni dan je vse potekalo zelo dobro. Nekateri so rekli, da je bil to eden najboljših volilnih dni, kar smo jih eh, videli, bili pa so tudi določeni pomisleki, kot je povedal Aleksandr Lambsdorff. Naprimer, izključitev določenih voljivcev, muslimanov, naprimer, in tudi nasilje v določenih delih države in tudi sistem naprednega glasovanja, ki bi lahko omogočilo eh, probleme pri štetju glasov. Mm, tukaj so bili tudi dvome glede od neodvisnosti volilne komisije, ampak eh, vse je potem na koncu dobro delovalo. In eh, moram izpostaviti tudi vlogo, ki so jih odgrajali jo odigrale ženske. Samo deset odstotkov jih je bilo izvoljenih, ampak odigrale so zelo pomembno vlogo, zaradi tega, ker so bili tudi volilni uradniki ženske, večina eh, opazovalcev, domačih opazovalcev so bile ženske in eh, veliko so naredili, veliko dobrega. To je seveda povezano tudi z eh, nastopom, dostojanstvom, prebivalcev Mjanmara in tudi kulture, ki tam prevladuje. Tako da je vse skupaj zelo dobro delovalo. Naprimer, eh, volilna mesta so bila povsod enako, eh, enakega izgleda in podobno. Aleksandar je tudi že omenil da smo se bali, kako se bodo odzvali poraženci na volitvah v primeru zmage nasprotne strani in mm, ta reakcija je bila zelo dobra. Proces tranzicije v Mjanmaru je nekaj, kar si marsikdo želi. Ga pa seveda tudi nadzira vojska. Vojska je zelo pomembna institucija v Eh, Burmi. Ta sprememba, ta možnost spremembe omogoča strateško preorientacijo države v odnosu z močnejšimi partnerji oziroma sosedi, kot je Kitajska. Seveda, To že presega volitve, ampak moram povedati, da je Evropska unija naredila zelo dobro. Zagotovili smo udeležbo v opazovalni emisiji, imeli bomo tudi nadaljne informacije, spremljali bomo situacijo. In Bertobitini je po volitvah obiskal ljudi. Mjanmaru, eh, ljudi iz Mjanmara, ki so begunci v drugih državah. Tudi to je nekaj, kar moramo upoštevati in se tega problema eh, lotiti. Tukaj eh, potrebujemo neko narodno spravo in to je pot, ki jo Evropska unija podpira. To bo ključnega pomena, bo tudi ključnega pomena za demokratično vodenje države. Imamo tudi zelo zaskrbljujoče trende, kot je omenil Aleksandr. Zelo grozna, ksenofobna eh, družba religioznega nacionalizma s tem budističnim gibanjem, ki je nekako povezano z vladajočo vojsko. Mm, potrebne bodo spremembe ustave. Ustava je popolnoma nekompatibilna z demokratičnimi vrednoti, če 25 odstotkov rezervirate za vojsko ali pa eh, za vojsko rezervirate določene ne sektorje v vladi. Če bo en, vprašanje je tudi, če bo NLD lahko opravil le svojo vlogo, saj niso strukturirani, eh, ne samo, da nimajo programa, nimajo neke eh, strukture. Tukaj imate Aung Suši in njene svetovalce, potem pa celo maso čudovitih je mladih ljudi, vmes pa ni ničesar. Kar zadeva prihodnost, eh, tukaj bi spostavila vlogo še ene članice Judith Sargentini. Uh, ki je sodelovala pri pilotnem projektu podpir, podpore demokratizaciji, veliko je naredila kasneje. Kaj bi slušali ugotoviti, kje moramo delovati? Predvsem je treba zgraditi zmogljivosti za demokracijo, kar pomeni zgraditi zmogljivosti strank, predvsem NLD, ki je smagovalka na volitvah. Treba je omogočiti demokracijo, tudi opozicija mora delovati. Prav tako je treba narediti še z drugimi akteri, nevladnimi organizacijami, mediji in tako naprej. Na tiskovni konferenci sem omenila vprašanje, ki je omenil tudi Aleksandr, ki presegajo samo vprašanje volitev. In sicer je to izključevanje muslimanov. Torej, gre za to, da je treba vključevati manjšine, predvsem rohinge. In v tem smislu so naše pričakovanja do stranke, ki je demokratična, da bo tako tudi ravnala. In naša pričakovanja so bistveno večje kot do vojske, ki je doslej vladala tej državi. Hvala zelo malo časa imamo na voljo. Zato vam dajem besedo, vse pa prosim, da ste čim krajši. Gospod Plinkovič. Hvala lepa, gospod Legutko. Hvala lepa, Ana, za to informiranje glede volitev v Mjanmaru 8. novembra 2015. Hm, mislim, da sem edini član ELS v Afetu danes. Naj bi nekaj povedal v imenu trih, ki so sodelovali v misije Adolfson, Jurki in gospa Kanjete. Zelo smo zadovoljni, ko se pove tudi svojem zaključku, da so volitve potekale v dobrem vzdušju in da je bila volilna deležba zelo visoka, kar je dober znak za demokratizacijo Burme. Nacionalna liga za demokracijo je dobila 80 odstotkov volitev, ampak s tem ima 60 odstotkov parlamentarnih sedežev. To pa kaže, kako nedemokratična je ustava Mjan Mara in da ima 25 odstotkov eh, sedežev vojska, kar je treba prekiniti. Zavedati se moramo, da so to, te volitve samo en korak eh, do resnične demokracije v Mjanmaru. Zavedati se moramo tudi, da je Mjanmar živel 50 eh, let eh, v vojaški diktaturi, tako da je država v slavnem stanju. Uh, Eh, primer za to je tudi infrastruktura. Več kot polovica populacije nima dostopa do elektrike, eh, ceste so zelo slabe, zaradi tega je lokalna trgovina zelo slaba. Seveda tudi nimajo sodobnih eh, pristanič, ki bi omogočile gospodarski razvoj države. Gospodarski razvoj je počasnejši, kot si želijo in pričakujejo mnogi mladi mjanmarčani. Evropski parlament, Evropska unija bi morala pomagati temu novo izvoljenemu parlamentu in podpriti demokratizacijo, ki jo bo mogoče uveljavljati tudi v drugih državah. Hvala lepa, gospod Platini. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. No, bom kratek, popolnoma se strinjam z eh, oceno Aleksandra in tudi kolegice Gomeš. Eh, prvič eh, sem sodeloval na takšni opazovalni misiji. Moram povedati, da je bila izkušnja za me zelo zanimiva. Eh, vodja naše delegacije je upravila odlično delo, seveda gre hvala tudi predvsem eh, njej, zelo se je angažirala, rezultati so bili zelo eh, dobri, kar zadeva demokratizacijo. Kljub vsem težavam, ki so že bile naštete, šlo je za mirne volitve. Prebivalstvo se je zavedalo, zakaj gre kaj je na kocki in eh, ljudje so želeli sodelovati pri zgodovinskem prehodu, ki bo nepovraten. To je nepovraten proces, ampak je še vedno je prehoden proces, proces tranzicije, ki ga moramo podpreti. Mora potekati uravnoteženo in. To prihaja tudi iz ljudstva, iz, od Aung San Suu Kyi, od pomembnih demokratičnih eh, osebnosti. Gre pa tudi za proces, ki je nastal od zgoraj. Strukturo si je izmislila in tudi realizirala vojska, ki je doslej vladala in zdaj bo prvič prišla civilna vlada in to v procesu, v katerem moramo ohraniti ravnoteže, brez tega ravnoteže, bi se lahko vloga vojske spremenila. Vojska ima še vedno pomembno vlogo. Načelno vprašanje je seveda sprememba ustave, kar bo treba narediti. Mm, kot rečeno, ima vojska pravico do veta, to je problematično. Druga problematika pa eh, tiči na področju <clears throat> socialnih zadev. Pogovarjal sem se z zelo zanimivimi ljudmi, tudi z enim generalom, ki je pravzaprav demokrat, ki igra zelo simbolno vlogo v državi. Ampak kar zadeva demokracije, nismo imeli noben, predstavitev nobenega političnega programa. Tega se moramo zavedati. To, kar vlagamo v Mjanmaru, moramo spodbujati tudi eh, drugod. Tukaj je tudi težava z vojno. V Burmi imamo še vedno Eh, vojno, ne za vključevanje manjšin, eh, gre za vojno, za odprte konflikte. Mir je bil sklenjen z deset tisočimi borci etničnih manjšin, še vedno pa jih je 60 tisoč, ki ostajajo na severu, naprimer, v severnih provincah. Potem pa imamo še problem eh, beguncev. Evropska unija se mora lotiti teh velikih problemov, s katerimi se sooča. Eh, Burma, tudi na meji Tajske in eh, Burme. Te države so prepočene same sebi in prihaja do velikih kršitev človekovih pravic in tudi za demokracijo v svetu. Hvala lepa, Charles Tenok. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvalil bi se tudi Ani Gomeš eh, ter njeni ekipi. ko so opazovali parlamentarne volitve v Mjanmaru. Šlo je za ključne volitve v tej državi. E, to je bil seveda trn v peti z ASEANom in državami v tej organizaciji, ko je bila tam na oblasti vojaška hunta, ko je bilo toliko primerov sovražnega govora, e, slabih odnosov z Rohingi in tako naprej. Ne vem, če se bo nujno situacija za manjšine kaj izboljšala. Saj je Aung San Suu Kyi do sedaj povedala zelo malo o usodi Rohingov. Ampak, kolikor se spomnim, eh, je Aung San Suu Kyi prepovedano, da bi postala predsednica, ker je bila poročena z britanskim državljanom in ima zdaj pol burmanske, pol britanske otroke. Ustava je bila očitno sestavljena posebej zato, da bi kdaj lahko prevzela predsedniško mesto. Vprašanje je, ali se to lahko spremeni in vprašanje je, kako bo vodila vlado ali bo morda eh, tudi kakšen namestnik, bo kdo skrit za kulisami upravljal s čim. In zanima me tudi, ali bo kdaj imela možnost kandidirati za mesto predsednice. Hvala lepa. No, zdaj prihajajo gosti za prihodnjo točko, zato prosim govorce, ki se, se želite oglasiti, da ste zelo, zelo kratki. Gospod Kan. Hvala, obljubim, da bom kratek. Jasno je, da je bila udeležba dobra, sodelovalo je več žensk kot prej in izvoljenih je bilo nekaj. Hvala vsem kolegom, ki ste bili tam na opazovalni misiji. Seveda je glavno vprašanje vprašanje manjšin, njihovega sodelovanja in uspeha izida tega vprašanja. Tudi mene je že večkrat zaskrbelo vprašanje rohingov, tam prihaja namreč tudi do genocida. so pa druge eh, stranke prej molčale o tem in občutek imam, da se tudi po teh volitvah ne bo spremenilo kaj dosti. Treba je zagotoviti ustavno reformo. Ni prav, da je za vojsko rezervirnih 25 odstotkov poslanskih mest, kar pomeni tudi pravico veta. Hvala. Uh, uh... Hvala lepa. Ana Gomez, zelo na kratko. Naj se odzove na vprašanje Charlesa Tenoka. Kot je povedal že Aleksandar Lambsdorff, to je pač ena lastnosti ustave, ki je posebno nedemokratična in edinstvena. Zato pa je potrebna reforma ustave. 25 odstotkov sedežev za vojsko in mesta v vladi, to je nespremljivo, ampak mislim, da je to eden izmed ciljev NLD. Uh, skupaj z ustrezno demokratično vlado. Izziv pa seveda bo, kako izboljšati zmogljivosti in kako pri tem pomagati vladi. NLD bo namreč imela hude težave, tudi ko gre za strukturo. Posebej, ko gre za višjo raven za svetovalce Aung San Suu Kyi. Treba je torej zagotoviti strukturo, ki je še ni. In to bo verjetno težavno. Hvala lepa, gospod Lansdorf. Očitno se strinjamo glede kritičnih vprašanj. V zaključek bi pa se zahvalil delegacijo Evropskega parlamenta pod vodstvom Ane Gomeš, ki je zelo dobro delovala bo pa ključno ohraniti upletenost Evropske unije v proces tranzicije. Parlament eh, se je temu zavezal pod vodstvom Judic Argentini. Eh, včeraj sem o tem že poročal in eh, druge člane, tudi druge poslance, tudi spodbujam k temu, saj se mi to zdi prava pot naprej. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa se lahko lotimo naslednje točke na dnevnem redu in sicer izmenjave mnen z gospodom Brahimom, tunizijskim ministrom za naložbe in mednarodne sodelovanje in razvoj iz Tunizije. Dobrodošli, dragi gospod minister. Toplo vas pozdravljam. Eh, pri izmenjavi mnen s člani odbora za zunanje zadeve. Predstavili boste strateški načrt reform za leto 2016 oziroma za obdobje 2016 do 2020. Izrazil bi tudi naše sočutje za vse žrtve napadov, do katerih je prišlo v Tuniziji 24. novembra. To je bil že tretji napad takšne vrste letos. Pri nas so tudi štirje člani tunizijske skupščine, predstavniki ljudstva in delegacija, ki jih spremljajo. Vaša ekscelenca, ta strateški načrt je izjemno ambiciozen, posebej, ko gre za odpravo glavnih ovir za boj proti terorističnim napadom, ki so se zgodili, ki močno vplivajo na turizem, eh, kar pa tudi vključuje odnose z Evropsko unijo, ki je glavni trgovinski partner Tunizije in predstavlja velik delež izvoza tunizijskem gospodarstvu. To tudi vpliva na druge eh, vrednote, na, na strpnost, na eh, zaščito žensk in otrok ter pravice otrok in mladih. Treba je zagotoviti demokratične pravice in človekove pravice, s čimer se bo civilna družba lahko obnovila. Decentralizacija eh, je eden izmed ključnih pogojev v tem načrtu. Široki cili načrta vključujejo diverzifikacijo gospodarstva, spodbujanje podjetništva, izboljšanje izvoza, izboljšanje zmogljivosti, razvoj človeškega kapitala, odpravo razlik med tunizijskimi regijami, posebej med priobalnimi regijami in regijami v notranjosti, e, osredotočanje na naravne vire in tako naprej. Vse to je izjemno pomembno in verjetno to pozdravljajo tudi mednarodne finančne institucije ko gre za makrofinančno pomoč. Preden vam predam besedo, da razložite situacijo in okvir teh strateških reform, bi v imenu našega odbora povedal še tole. Tunizija se lahko zanese na popolno podporo Evropskega parlamenta, ko se trudi konsolidirati demokratični proces. Odbor za zunanje zadeve in naša delegacija Tunizijo namerava, namerava obiskati 6. in 7. januarja prihodnje leto. Gospod minister, deset minut imate na voljo. Je to dovolj velikodušno? Je. Hvala. Much, I... Najlepša hvala. omogočili ste mi, da lahko spregovorim v različnih jezikih in ker že imam na voljo to možnost in ker so z nami tudi drugi člani naše delegacije, bom spregovoril v francoščini, če smem. Hvala lepa, dober dan vsem. Zares mi je v veliko zadovoljstvo, da ste nas povabili na današnji sestanek. Hvala tudi za interes, ki ga izkazujete naši državi. 17. decembra 2011. Eh, tega dne ne bomo nikoli pozabili. Tri dni po odstopu predsednika eh, ste posvetili celotno zasedanje situaciji v Tuniziji. Takrat ste pozdravili hrabrost tunizijskega naroda in dejali ste, da je Evropski parlament pripravljen pomagati naši državi pri izgradnji demokratičnih institucij. Ne samo, da ste to storili, organizirali ste tudi obisk Tunizije v fazi tranzicije. Tako, da ste nadzirali tudi organizacijo in potek volitev. Eh, ko je šlo za volitve tunizijske vlade. Vaša želja pomagati Tuniziji se očitno nadaljuje. Več držav je šlo skozi podobno tranzicijo in takšne spremembe niso nikoli preproste. Kakšna je trenutna situacija v Tuniziji? Prvo obdobje, ko se je pri nas sestavljala narodna skupščina, se je končalo leta 2014, ko smo sprejeli ustavo. Leta, konec leta 2014 smo sestavili skupščino in predsednika, ki je prejel mandat petih let. To je eden izmed glavnih pokazateljev demokratične stabilnosti in skupnosti. Vse ravni družbe so uspele zaživeti skupaj, vendar pa se nekateri elementi krize še vedno nadaljujejo. Seveda je danes najbolj zaskrbljujoča varnostna situacija in ti teroristični napadi so povzročili nekatere krize, ki jih je bilo treba obvladati. Hvala za izraze sočutja. Žal. Pa moram tudi sam izraziti svoje sočutje in sočutje tunizijske vlade zaradi dogodkov v Parizu. V zadnjih treh mesecih, ne glede na to, ali je bilo govora o Turčiji, Tuniziji ali Evropski uniji, smo lahko opazili, da smo nevarnosti izpostavljeni vsi in s tem se moramo spopasti vsi. Proti terorizmu se moramo boriti skupaj. V zadnjih štirih letih smo uspeli doseči svobodo izražanja in nekateri menijo celo, da naše ustanove niso pripravljene se spopasti s kakršnimi koli incidenti, ampak to ni res. Treba pa je zdaj storiti še korak naprej. Naši državljani so vse bolj nestrpni, ko gre za družbeno-gospodarsko situacijo. Prav zato se je naša vlada odločila, da se bo najbolj osredotočila predvsem na družbeno-gospodarsko reformo, predvsem na program za prihajajočih pet let. Ko smo postavljali okvir za ta program, smo se osredotočili na eh, dokument, ki vam ga bom kmalo predstavil. Zdaj se ukvarjamo s pripravo smernic in strateškim načrtom razvoja. predstavil vam bom vse strateške projekte za prihodnih pet let, torej do konca leta 2020. Do februarja bi morala vlada s tem delom končati in potem marca ali aprila to predstaviti parlamentu, 2. ali 3. junija pa bomo to predstavili še mednarodni skupnosti in upam, da bomo prejeli tudi podporo lete, da bomo uh, lahko dobili tudi sredstva za izvajanje tega načrta. Če mi dovolite, bom kar prešel na šesto prosojnico, da prihranimo čas, se vam na voljo le deset minut. Takole, najprej smo poskušali zagotoviti oziroma preučiti trenutno stanje. Ko gre za razvoj Tunizije. Pri nas je, smo imeli v poprečju gospodarsko rast 4 odstotke do leta 2010 torej, ko gre za obdobje od leta 1984 naprej. Žal ta rast ni bila vključujoča in v istem obdobju smo se spopadali tudi z nekaterimi drugimi težavami. Imeli smo visoko stopnjo brezposelnosti, naša država je bila razdeljena na sever in jug, torej na, raz, na razvita in manj razvita območja. Sever je bil razvit, preostanek države manj in revolucija se je pravzaprav pričela na jugu naše države. Ta neuključujoča rast nas je torej drago stala. Prav tako smo imeli visoko stopnjo brezposelnosti diplomantov eh, z univerz, kar kaže na neuspeh našega izobraževalnega sistema. Zdaj pri, imamo pri nas 30-odstotno brezposelnost tega kadra osem odstotkov BDP oziroma javnih naložb do leta 2000 smo eh, to izvajali, potem pa se je eh, ta obseg zmanjšal. Ben Ali je sprejel več slabih odločitev, vendar pa javne naložbe sem ne sodijo. Zaradi nezadostnih naložb da bi povezali osrednjo Tunizijo z jugom in z glavnimi pristanišči, ter odločitev, da se zmanjšajo naložbe, je bila slaba odločitev. Zaradi nestabilnega okolja je prihajalo tudi do upada zasebnih naložb. Naj navedem primer. 40 odstotkov BDP-ja od javnih naložb 15 odstotkov od tega so neposredne tuje naložbe, ki so usmerjene predvsem na energetiko. Kar se tiče regionalnega razvoja, lahko vidite, da sta zahod in jug bistveno manj razvita od obaljnih regij. Kar se tiče institucionalnega okvira, je prišlo do povečanja usporedne trgovine v naši državi. Žal imamo pri nas kleptokracijo, kar smo imeli pred revolucijo, zdaj pa so se javne institucije izboljšale, vendar se še vedno borimo proti korupciji in to bo tudi eden glavnih izzivov prihodnosti. Naša politika je intervencionistična. Pri nas imamo srednji razred, ki pa. Eh, je zdaj bistveno bolj siromašen kot pred nekaj leti. Zato poznamo programe socialnih transferjev. Vendar je to seboj prineslo tudi določena neravnovesja v zadnjih petih letih. Ne glede na to, kdo je bil na oblasti, smo morali sprejeti določene odločitve. Do revolucije je prišlo do socialnih neenakosti, kar se je zdaj rešilo tako, da smo eh, zagotovili upoštevanje pravic delavcev in tako naprej. Približno nič cela pet odstotka rasti, ki smo zabeležili v zadnjih letih, je prišlo iz proizvodnje. V trenutnem gospodarskem modelu je slabost ta, da smo se usmerili preveč na obaljni del. Uh, ki je tudi pod velikim ekološkim pritiskom. Prišlo je do prekomerne urbanizacije in prevelikih naložb v nekatere panoge industrije, kot je kemična industrija. In v določenih regijah je to še posebej prišlo do izraza. Pri nas je ekološka situacija zaradi tega precej slaba, na kar se bomo morali v prihodnosti osredotočiti. Tunizija ima močne vezi z Evropo. Uh, kar veste tudi sami. Od podpisa sporazuma iz leta 1996 se naše gospodarstvo pravzaprav ni diverzificiralo. Več kot 70 odstotkov naših trgovinskih odnosov so odnosi predvsem s štirimi evropskimi državami. Gremo naprej. v prihodnje poskušamo zagotoviti določen kontekst. Z ustavo smo zagotovili nekatera načela. Parlament je v zadnjem času izglasoval, kako je z ustavnim sodiščem in. Eh, višjega sveta. Imamo določene institucije, institucijo za boj proti korupciji, organ za uh, varnost in podobne organe še bomo ustanovili. Želimo zagotoviti socialno stabilnost in ustrezne razmere za socialni dialog. Uh, Žal še vedno prihaja do konfrontacij med socialnimi partnerji in delodajalci, tudi med državo. Kljub dejstvu, da so ti partnerji danes vključeni v nacionalni dialog. Odigrali so tudi izjemno pomembno vlogo v nekaterih političnih trenutkih. A kar se tiče socialnega dialoga na ravni podjetij, nas čaka še kar nekaj dela. Sprejeti moramo tudi določene odločitve glede strateške drže države, zasebni sektor, ki pa imamo pomembno vlogo in poganja rast. Je treba upoštevati, imamo pa še tretji sektor, socialno in sol, socialno solidarno gospodarstvo, kar je velikega pomena v Tuniziji. Tu moramo sodelovati s številnimi društvi, ki imajo lahko veliko vlogo v prihodnosti. Zdaj pa prosonice 13 in 14 o usmeritvah prihajajočega razvoja. Gre za našo vizijo, ki smo jo pripravili v vladi skupaj s strankami, ki podpirajo vladajočo koalicijo. Pet glavnih smeri smo opredelili. Prvič, treba se osredotočiti na dobro upravljanje. Potrebujemo ambiciozen program reform, s katerim smo že začeli in ki ga je treba še pospešiti. Naslednja prosojnica, 15. Kot vidite, imamo tu cel niz reform gospodarskega značaja. treba je sprejeti nov zakon o bankah, začeli smo s fiskalno reformo pred dvema, tremi leti in vsak proračun, ki ga sprejmemo, vsebuje korake napredka. Potem še reforma carin, kjer smo se borili proti usporedni trgovini, želimo poenostaviti carinski sistem, posebej carinske stopnje, s čimer bi lahko omejili paralelno gospodarstvo, ne le s sankcijami, temveč tudi s pozitivnimi ukrepi. Prav tako smo sprejeli nov zakon o subvencijah, s katerim se poenostavljajo pravila za dostop na trg. Poenostavlja se okvir, s katerimi se ščiti vlagatelje in jim e, pomaga. Prav tako pa izvajamo reforme v izobraževalnem sistemu povezava med izobraževanjem, eh, usposabljanjem in univerzami je takšna. V zadnjih 15 letih smo žal nazadovali, tako da imamo na tem področju program pomoči Evropske unije. Zelo ambiciozni smo, ko gre za reforme izobraževalnega sistema. Imamo tudi reforme zdravstva, ki so zelo učinkovite, Eh, in čaka nas še niz reform, ki ga bomo pospešili v prihodnih petih letih. Kot vidite, smo storili že kar nekaj. Vsak sektor ima tudi določene časovne roke za reformo in predvidene ustrezne ukrepe. Seveda eh, moramo zagotoviti tudi transparentnost, civilna družba mora biti zmožna spremljati naše delo, in eh, zanašamo se tudi na lokalne in regionalne volitve, se pravi decentralizacijo, s, se s katero se bomo približali državljanom eh, in bo obstajala tesnejša povezava med tistimi, ki sprejemajo odločitve in državljani. Na naše gospodarstvo se gleda kot na gospodarstvo z nizkimi stroški. Želimo pa izkoristiti naš geografski položaj eh, in tako želimo preobraziti gospodarstvo. Tega smo se že lotili v antovovilskem sektorju. Smo ena izmed držav, ki v določenih nišah gospodarstva izvaža, recimo, ko gre za avtomobilski sektor. Imamo tudi pomembno industrijo v eh, sektorju letalstva, potem imamo pomembno tudi farmacevsko industrijo, kar pa se tiče tehnoloških storitev, recimo ko gre za programsko opremo, za podjetja, ki se ukvarjajo s poslovnimi storitvami, poskušamo tudi izboljšati svoj položaj, glede na to, da smo zelo blizu evropskemu trgu. Lahko pomagamo, lahko zgradimo most med Evropo in afriškimi trgi. Če želimo postati takšno vozlišče, se mora še izboljšati logistika infrastrukture, zato bodo tu potrebne večje naložbe. E, del tega bodo prevzela javno-zasebna partnerstva, del pa bodo javne naložbe. Nadaljujmo. Razvoj človeškega potencijala in socialna vključenost. Kot veste, smo se zelo ukvarjali s pravicami žensk. 28 odstotkov delavcev v Tuniziji so ženske. Eh, pred nekaj leti je ta odstotek znašal 22 in želeli bi si, da dosežemo do leta 2020 30 odstotkov Poprečna starost pri nas je 31 let. Ženske pa lahko pomagajo tako na trgu dela, kot tudi eh, glede na staranje prebivalstva. Ko gre za tuje valute, gre predvsem za transferje tunizijskih državljanov in tudi s tem se lahko gospodarstvo krepi. Potem imamo tu še kulturno razsežnost. Kultura ni dovolj prisotna v izobraževalnem sistemu, kar želimo poudariti. Zato se želimo sredotočiti na tunizijsko zgodovino. Naša zgodovina uh, se razteza že več kot tisoč let. In zato bi želeli. Uh, pripraviti našo ponudbo bolj raznoliko. Tako da imamo načrt tudi na tem področju. Imamo tudi ambiciozen program za informiranje in osveščanje državljanov, tudi ko gre za izobraževanje na področju športa in kulture. Po mojem mnenju nam Evropa lahko pomaga pri vzpostavitvi socialnega dialoga. Zdi se mi, da situacija še vedno ni dovolj dobra, ko gre za odnos med sindikati in delodajalci, Potrebujemo namreč eh, kulturo sodelovanja, sodelovanje med kulturnimi delavci v sektorju in tu mislim na sodelovanje v širšem pomenu. Nimam več na voljo veliko časa, tako da bi samo na hitro omenil še drugi dve smeri. Kar se tiče regij, moram povedati, da je država v razvoj regij uložila veliko, predvsem, ko gre za socialne programe. Poskušali smo. Uh, zagotoviti vodo in električno energijo za vse državljane, izboljšati sist zdravstveni sistem in tako naprej. Vendar pa nam zasebni vlagatelji tu niso sledili. Vprašali smo se zakaj. Preprosto zato, ker ni bilo dovolj infrastrukture, da bi ta območja povezali z obaljnim delom. Ker smo majhna država, moramo marsikaj uvažati. Če želimo, da so tuji ulagatelji zainteresirani za naložbe v ta področja, torej zagotoviti hiter dostop do pristanišč. Nismo velika država, 250 km merimo v dolžino, zato je treba povečati naložbe v železniško mrežje oziroma v ceste, če želimo, da se povežejo obrobna območja z obaljnim pasom. Šele tako bomo spodbudili razvoj tudi teh preostalih regij. In še za konec zeleno gospodarstvo. Če dovolite, naslednja prosojnica. To bo eden izmed stebrov eh, trajnostnega razvoja v prihodnje. Smo sušna država, nimamo dovolj naravnih virov in s tem imamo precejšnje težave. Zagotoviti bomo morali obrate za eh, desalinizacijo morske vode, za razsoljevanje. Prav tako bomo morali imeti usmerjena sredstva eh, in višek vode bomo morali preusmeriti v preostanek države. Kar se tiče energetike, smo predvsej pozni glede obnovljivih virov energije. Samo tri odstotke eh, energije prihaja iz obnovljivih virov. Do leta 2020 želimo to povišati na 12 odstotkov. Sprejeli smo zakon v zvezi s tem in eh, delo tu bomo sretočili eh, na javno-zasebnem partnerstvu. Pozni smo tudi eh, na področju biomase in ravnanjem z odpadki. Pa tudi, ko gre za predelavo odpadkov. Želimo izboljšati ravnanje z odpadki in njihovo predelavo glede na to, da je na jugu države puščava, se poskušamo zaščititi tudi pred določenimi naravnimi pojavi. Kakšen bo torej naš program rasti za obdobje 2016 do 2020? Obstaja tudi nekaj dejavnikov tveganja, vendar bomo še naprej pragmatični. Želimo si ambicioznega načrta, želimo si gospodarskega okrevanja s pomočjo naložb in, storili, in izvedli bomo vse potrebne reforme, da bomo čim bolj izboljšali naše možnosti za uspeh. Od leta 2016 do 2017, glede na to, da bomo letos imeli stopnjo rasti od nič do nič cela pet odstotka, kar ne preseneča glede na trenutno situacijo. Želimo leta 2017 našo gospodarsko rast pospešiti, leta 2018 prav tako in ta načrt nam bo uspel samo, če se bodo vlagatelji v našo državo ravnili. To poskušamo spodbiti z javnimi naložbami in upamo, da bodo sledile tudi zasebne naložbe. Delamo tudi na liberalizaciji sektorja distribucije, želimo uh, izboljšati konkurenco pri nas, uh, s čimer bomo vplivali tudi na inflacijo. To je torej naša vizija. Predvideli smo dva scenarija. Eh, najboljši možen scenarij, ki upošteva nekaj dejavnikov tveganja in našo zmožnost financiranja tega načrta. Eh, naše možnosti seveda niso neomejene. Tako da se zanašamo tudi na določeno mednarodno pomoč in potem se bomo lahko osredotočili na ta drugi načrt, ki bo malce bližji tem številkam, ki sem jih predstavil. Now, uh, Najlepša hvala sedaj za besedo gospodu Panceriju, ki je vodja delegacije za odnose državami Magreba. Buongiorno, e grazie Najlepša hvala in lep pozdrav vsem. Gospod minister, lepo, lepo pozdravljeni v eh, naši sredini. Mislim, da ni treba razlagati ljudem, kako zelo pomembno se nam eh, zdi, da bo proces tranzicije, demokratični proces tranzicije v Libiji uspel. To nam mora uspeti skupaj z vami. Podpreti bi vas želeli tudi pri boju proti terorizmu, če želimo zagotoviti dobre gospodarske razmere v Tuniziji, tako da bi zagotovili tudi naložbe in izboljšali odnose z Evropsko unijo. K temu želimo pritegniti tudi druge poslance Evropske unije, sploh ko gre naprimer za vprašanje ulčnega olja, kar vem, da je zelo pomembno vprašanje tudi za vas. Tako da se pridružujem vašim komentarjem, da je treba zagotoviti naložbe v Tuniziji. Tu pa gre tako za ekonomske kot socialne in družbene naložbe. Dejali ste, da moramo pri oblikovanju prednostnih nalog vedno obliko, upoštevati korist za vaše državljanje. Naj se najprej dotaknem sektorja storitev in ribištva. Danes ta sektor ni konkurenčen, sploh če ga primerjamo mm, s pomembnostjo, ki jo uživa ta sektor na splošno v tunizijskem gospodarstvu. Na prosojnicah ste prikazali reformni proces in prikazali, kaj je možno. Pozval bi vas, da okrepite svoje prizadevanja in pospešite postopek sprememb, ker je to pomembno ne samo za Tunizijo, temveč tudi za Evropsko unijo. Poleg tega je treba jasno opredeliti prednostne naloge glede vzpostavitve okvirja za naložbe. Treba je zagotoviti prednostne naloge, ki bodo zagotavljale čim hitrejši napredek in razvoj za Tunizijo. In ne nazadnje ste omenili na en izmed prosojnic tudi vprašanje decentralizacije. Na samem terenu je treba zagotoviti, da bo prišlo do reform, ne samo socialnih, temveč tudi institucionalnih, tako da bo rast v državi bolj enotna, da ne bo prihajalo do velikih razlik. Omenili ste, da je stopnja rasti v Tuniziji glede posameznih regij različna, da podeželska območja nazadujejo. Potekalo bo tudi prvo srečanje posebnega parlamentarnega odbora skupaj s Tunizijo, kar je zelo pomembno. Treba je zagotoviti sodelovanje obeh naših parlamentov, tako da bomo lahko bolje spremljali ta proces in spremljali proces reform. Hvala. Kastaldo, uh... Najlepša hvala sedaj pa gospod Castaldo, ki je poročevalec za Alde, ko gre eh, za dialog s Tunizijo v kontekstu trenutnega režima per la parola e per me è veramente. Najlepša hvala, predsedujoči. V veliko veselje mi je, da lahko pozdravim ponovno v naši sredini ministra Brahima. Veliko veselje mi je, da lahko spregovorim o načrtu, ki ga je minister predstavil danes v našem odboru. Mislim, da je ta načrt zelo ambiciozen. Evropska unija mora sedaj zagotoviti, da bomo Tuniziji v pomoč. Zelo pomembno je, da podpremo proces tranzicije in reformni proces. Zelo sem vesel, da znotraj delegacije sedaj razpravljamo o posebni misiji za spremljanje regionalnih volitev. V Tuniziji je namreč zelo pomembno, da najrevnejše regije, najbolj prikrajšane regije, ustrezno povežemo s preostankom države, tako da lahko pride do reform in razvoja. To imamo v mislih predvsem vlogo lokalnih oblasti in regionalnih oblasti ti akteri lahko v procesu reform odigrajo pomembno vlogo, tako da bi vam radi na tej poti pomagali. Reforme, ki ste jih omenjali, je treba izvesti v razumnem času. Časovni vidik je zelo pomemben. Tunizija je lahko vzor in model za celotno Severno Afriko in Bližnji vzhod. Vemo pa, da je veliko elementov proti vam, tako da je treba zagotoviti, da ukrepimo demokracijo, institucije in organe, ki bi pomagali mm, poslancem, bi morali podpreti in uspostaviti, zato da bi lahko sprejeli ustrezne reforme na demokratičen način. Omenili ste tudi različne pomembne gospodarske sektore, ki jih je treba razviti. Med njimi ste omenili sektor infrastrukture. Govorili pa ste tudi o diverzifikaciji gospodarstva. Tudi s tem se močno strinjam. Ne bi smeli storiti te napake, da se osredotočamo samo na element ali dva, ko gre za tunizijsko gospodarstvo. Tunizija se mora ra razviti enakomerno. To vas bo obvarovalo pred morebitnimi šoki, eh, in um, nedelovanjem trga v prihodnje. Tako da se veselim sodelovanja s poročevalci v senci priporočilo o Tuniziji in upam, da bomo skupaj s kolegi lahko oblikovali zamisli tudi glede posebnega naložbenega sklada, ki bi ga financirala Evropska unija. Ta sklad bi nam omogočil, da bi podprli horizontalne projekte v različnih sektorjih. To bi bil zelo primenljiv dokaz partnerstva med obima stranima, ne samo trgovinskega partnerstva, temveč tudi partnerstva na, podlo, na področju človekovih pravic. In tu gre za večletno prijateljstvo med našimi državami. Tunizija je zelo pomembna, je zelo velika in pomembna država, tako da sem vesel, da se tudi parlament tega dejstva če dalje bolj zaveda. partnerstva z državami evropskega sosedstva na jugu ne bi smela biti v drugi liniji v primerjavi z odnosi do vzhodnih držav našega sosedstva. Tako da upam, da bomo lahko zagnali boljše sodelovanje. Mis, mislim in upam, da govorim v celot, imenu celotnega odbora, da bomo lahko oblikovali skupno parlamentarno skupščino, ki bo naslednje leto zaživela. Cilj je, da bi vzpostavili dolgotrajne medsebojne politične odnose. Obe strani si želita dobrega partnerja, ki bo spoštoval in zagovarjal temeljne pravice v sredozemlju. Želimo biti glasnik civilizacije. Želimo mm, biti element, ki bi nas razdvajal moramo stopiti skupaj zato, da bi se borili proti ekstremizmu. In eh, treba je mm, oblikovati pozitivne zglede, kot je Tunizija. Tako da mislim, da zadeve gredo v pravo smer. Hvala, gospod Fisas. Najlepša hvala. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni, gospod minister eh, in eh, predstavniki tunizijskega parlamenta. Tudi sam sem del skupne parlamentarne skupščine s Tunizijo. Rad bi povedal, da po mojem mnenju je Tunizija edina država južnega sredozemlja, kjer najdemo pravo demokracijo. Torej, edina med vsemi muslimanskimi državami v, v južnem sredozemlju. Zaradi tega Menim, da je Tunizija izvrsten primer. No, morda je za islamsko državo Tunizija sicer zelo negativen zgled, ampak vsekakor si želimo, da bi arabske države lahko razvile prave demokracije. In mislim, da ste vi veliko pretrpeli ravno zaradi tega, ker si številne države v vaši regiji demokracije ne želijo. Prihaja do težav, ker um, so na usponu spolu sile, ki želijo preprečiti tisto, kar vi zelo jasno zagovarjate. Poskušajo vam metati polena pod noge pri vaših prizadevanjih. Tako da imate popolnoma prav, da sicer imate priložnost za uspeh, ker je srednji razred v Tuniziji zelo, mož, zelo močen. Izpostavili ste tudi pomembno vlogo žensk in pripravljenost za napredek Poleg tega vaša država ni med eh, največjimi in eh, menim, da ima vseeno priložnosti za uspeh. Vprašanje, ki bi vam ga zastavil, pa se glasi. Nedavno je bil sprejet sporazum o prosti trgovini sporazum o sodelovanju. In tudi sem, sem član odbora za mednarodno trgovino, tako da me z tega vidika zanima, kaj si obetate od tega prostotrgovinskega sporazuma. Kolegi so že omenili, da je treba zagotoviti naložbe, da mora Evropska unija investirati v Tunizijo. Za nas je pomembno, da Tunizija uspe. Potrebujemo nekakšen maršalov načrt, zato da bi lahko pomagali Tuniziji. Tunizija mm, ni ravno največja država, seveda imate državne sosedske odnose z sosednjimi državami, veliko je priseljevanja in vse to m, mm, lahko ogrozi projekte, ki ste jih omenili, česar se zagotovo dobro zavedate. Lahko vam zagotovim, da bomo poslanci moje politične mm, skupine vam pomagali tudi v okviru odbora za mednarodno trgovino. To so zelo specifična vprašanja, tako da me zanima, kaj imate povedati na to. Gospa Gomes, prosim. Najlepša hvala. Hvala, gospod minister, da ste se udeležili današnje seje. Veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v našem parlamentu. Prejeli ste tudi Nobelovo uh, nagrado zaradi izvrstnega zgleda, ki ga ima Tunizija tudi zaradi vaše ustrajnosti in strateške vizije ste zelo uspešni. Storili ste, kar je bilo potrebno za to, da bi konsolidirali demokracijo. Vaš akcijski načrt me je zelo usupal. Zelo dobro ste povzeli trenutno situacijo. Se pa pridružujem kolegom. Ste v zelo državni situaciji. Libiji si prizadevate za tisto, kar zagovarja tudi Evropa. Storili ste nekaj, česar Evropa ni uspela storiti po pacu Gaddafija. Tudi za Tunizijo je to zelo pomembno in bo prispevalo k vašem uspehu. Gre za zelo dramatične spremembe, ki so močno vplivali na tunizijsko družbo. Veseli me, da si prizadevate za odpravo socialnih neenakosti in za izboljšanje situacije med mladimi. Govorili ste o premestitvah um, migrantov in o tunizijskih državljanih, ki živijo v Evropski uniji. Dejali ste, da v Libiji in v Siriji nismo storili dovolj. Sedaj se sprejema var, varčevalna politika, ki ustvarja še več revščine in še več izključevanja. Primankuje delovnih priložnosti za mlade, tudi za mlade v Tuniziji in za priseljence ter evropejce. V Evropi bi se končno morali zganiti. Morali bi storiti več, zato da bi lahko še mm, bolj učinkovito se borili proti terorizmu. Zanima me, ali ste na primer izračunali, kaj pomeni ta vrčevalna politika Evropske unije, ki nam onemogoča zagotavljanje ponovne rasti in vzpostavitev blaginje. Seveda vse skupaj na to lahko vpliva tudi na vaše načrte. To je treba izpostaviti in zanima me, kakšni so vaši odzivi na to. Uh, uh, uh, Gospod Smith. Hvala za besedo, čisto kratek bom. Gospod minister, sestala sva se že v Tunizu po volitvah in tesno sem spremljal vzpostavitev vlade v tem zelo ravnivam obdobju, tako da bi vas res radi podprli in vaši načrti so res osupljivi. Me pa presenečeno, glede na to, da smo vsi politiki v tej dvorani, potem vsi dobro vemo, da je treba imeti nekatere zgodbe o zmagah, eh, ki jih lahko predstaviš državljanom. In sam sem poročevalec, naprimer, glede predloga o olčnem olju in mi zelo močno podpiramo predlog komisije. Mislim, da bo ta vzpostavil delovna mesta v ruralnih področjih, tudi v vaši državi in mislim, da bo to privedlo do razvoja. Me pa zanima, ali lahko s prstom pokažete na tiste konkretne dosežke, ki jih lahko predstavimo državljanom. Lahko rečem, da je Evropska unija zagotovila pomoč in ima na voljo finančna sredstva. Zanima pa me, kaj lahko odbor za zunanje zadeve stori za to, da pomaga vam, da evropskim državljanom pokažemo, da lahko imamo konkretne prednosti, če se držimo demokratičnih projektov, da se ustvarjajo naprimer delovna mesta, tako da imamo nekaj argumentov. In hvala za, za omembo Maršalovega načrta. Nimam pa občutka, da bi m, mm, Evropa veliko potezno podpirala vaše prizadevanje. Nekaj reform v vaši državi je res potrebnih in mislim, da bi morala biti Evropa tu nekoliko bolj pogumna in dejavna pri podpori. Tako da me zanima, kako bi vam lahko kot politiki pomagali. Ideos. Gospod Epidedeos. Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi sem bi rad eh, pozdravil gospoda ministra. Rad bi vam zastavil vprašanje. Rad bi vedel, za kakšno pomoč strani Evropske unije ste zaprosili, ko gre za olivno olje. Povedali ste že, da je Evropska komisija pripravila predlog za uvoženo oljčno olje da ne bi določili više kvote za uvoz olčnega olja v Evropsko unijo. 35 tisoč ton olja naj bi prišlo iz Tunizije. To pa bo vplivalo tudi na Grčijo, glede na to, da je Grčija velika proizvajalka olčnega olja. Ta predlog je sedaj napovedala komisija. Tako da, če bo res na to prišlo do tega predloga, bi vas rad vprašal, kakšen psihološki učinek bo to imelo na trg. Cene olivnega olja v Grčiji bodo verjetno močno upadle, saj tako ugotavljamo že sedaj. Več kot 20 tisoč družin v Grčiji se ukvarja s proizvodno olčnega olja in to je zelo pomemben sektor našega gospodarstva zaradi memoranduma, ki ga je Evropska unija izrekla Grčiji, je naše gospodarstvo že tako pod velikimi pritiski. Tako da mislim, da bodo zadeve zelo težavne, če v okviru zunanje evropske politike sprejemamo ukrepe na področjih, ki lahko privedejo do nelojalne konkurence med eh, evropskimi državami. Tako da me zanima, kakšno je vaše stališče. Najlepša hvala in kot zadnji lahko spregovori še gospod Kan. Mm, najlepša hvala in lepo pozdravljeni. Najlepša hvala, da ste nam predstavili svoj načrt za razvoj, tako da čestitke ob sprejetju tega načrta. Tudi mi bi radi podprli vaša prizadevanja, tako da bo Tunizija uspešna. Razumemo, da potrebujete naložbe ena točka pa me je presenetila in že večkrat sem v preteklosti investiral v Tunizijo in pripravljam sem jo podpreti tudi v prihodnje. Naj povem, da veliko slišimo o arabski pomladi. Veliko je govora tudi o arabski zimi, tako da lahko z različnih zornih kotov pogledamo na to vrstne države. Vaša država je prejela tudi Nobelovo nagrado. In Zelo ganivo se mi je zdelo, da so potekale volitve, na to so prišli rezultati in cikl se je ponovil in zmagala je druga stranka. Tako da bi vam še enkrat raz eh, čestital ob tem. To me je privedlo do naslednje zamisli. Glede na vse težave, o katerih govorijo ljudje, ko gre za demokratične težave na Bližnjem vzhodu, se mi zdi, da je v tem kontekstu zelo pomembno, kako se vi lotevate situacije. Tako vi kot vaša vlada. Tako da mislim, da vam je treba čestitati in vaš vpliv je zelo velik. Vidimo, kakšno trpljenje povzroča ISIS povsod po svetu. In naši državljani zelo trpijo zaradi tega vsakodnevno, tudi zaradi dogodkov v Parizu. In jasno mora biti, da sta stabilnost in demokracija dve plati iste medalje. In eh, diktatura in nestabilnost eh, sta dve strani druge medalje. Tako da vam čestitam, da ste tako uspešni na svoji poti k demokratizaciji in vam želim še naprej veliko uspeha. Najlepša hvala, sedaj pa nazaj k vam, gospod Brahimi, lahko se dotaknete nekaterih vidikov, ki so bili izpostavljeni. Euh, Najlepša hvala vsem, ki so izrazili podporo. Hvala, da nas podpirate pri mm, tem postopku tem postopku priprave na uvedbo demokracije, tako rekoč. Zelo pomembno pri tem je, kot verjetno veste, glede na to, da zelo pozorno spremljate dogodke v Tuniziji, da se zavedamo, da um, vidimo težave med prebivalstvom, ko gre za sprejemljivost političnega procesa in to med vsemi političnimi strankami. Veliko je razočaranja. Ko smo sam proces začeli od zgoraj navzdolj, torej od ustanovitve Narodne skupščine in ustreznih institucij, smo videli, da je prebivalstvo ob tem nekoliko neportepržljivo. Zelo smo se osredotočili na proces centralizacije, zato da bi zagotovili, eh, da vzpostavimo močno demokratično družbo. Začeli smo z občinskimi volitvami in upamo, da bodo te organizirale do konca leta 2016, najkasneje do začetka leta 2017. tako da bi lahko ljudi v, v njihovem vsakodnevnem življenju bolj pritegnili k ukvarjanju s političnimi vprašanji in zagotovili večjo participacijo. Seveda pa je to v veliki meri odvisno tudi od samih strank. Tudi skupščina se bo ukvarjala s to vrstnimi vprašanji. Tako da tu gre za prvo zamisel o spostavitvi demokratične države. Proces decentralizacije poteka kar nekaj časa, kar se, česar se zavedajo zagotovo vse države, ki so izvedle to vrstne postopke. Občinski sveti so bili na zadnje izvoljeni pred reformo, tako da bomo sedaj izvedli nove občinske volitve, na to pa bomo pripravili še regionalne volitve in bomo razdelili območje na šest ali sedem volilnih enot. Tako da tu gre za pristop po korakih, kar je zelo pomembno. Veliko programov izvajamo tudi s pomočjo Evropske unije in smo hvaležni za vašo pomoč. Tudi druge države so nedavno z vašo pomočjo lahko stopile na podobno pot, tako da upam, da bodo rezultati dobri. Kar se tiče pogodb in uh, novega prostotrgovinskega sporazuma, s katerim se ponovno odpirajo pogajanja. Ne povem, da smo sedaj na izhodišnji točki. Sporazum je seveda sprejet. Od leta 1996 sodelujemo z Evropsko unijo in gre za sodelovanje na vseh gospodarskih področjih. Je pa tu treba preučiti kritična vprašanja. Mislim pa, da je podpis porazuma dokaz demokratizacije. Mislim, da je ta sporazum eh, doprinesel k stabilizaciji gospodarstva v Tuniziji. Zagotovili smo tudi, naprimer, eh, sisteme za nadomestila. Sedaj bomo lahko uvažali tudi vozila proizvedena v Evropi. tudi z velikimi podizvajalci iz Evropske unije smo lahko mm, sklenili pogodbe in ti lahko sedaj vzpostavljajo podružnice v Tuniziji. Kmetijstvo je tudi eden izmed pomembnih sektorjev. To je zelo pomemben sektor za tako majhno državo, kot smo mi. Če upoštevamo velikost evropskega trga za kmetijske proizvode, mislim, da bomo s tem izboljšali priložnosti za naše gospodarstvo. Upam, da bomo naš mali tunizijski trg s tem lahko odprli in da bomo imeli priložnosti za razvoj, tako da bomo zagotovili dodano vrednost za vse, kar proizvajamo, ko gre za kmetijski sektor. To je povezano tudi z olivnim oljem. Kot veste, danes olivno olje predstavlja pomemben izvoz um, iz Tunizije. Veliko olja izvozimo v Evropsko unijo. Veliko olja prodamo predelovalnim obratom Evropske unije, ki na to olčno olje prodajo na svetovnem trgu. Če si pogledamo veliko porabo olčnega olja, potem mislim, da uvoz dodatnih količin evropskega olja v Evropsko unijo ne bo predstavljal velike težave in da bo trg to lahko absorbiral. To je torej proizvod, ki ima določeno vrednost. V svetu obravnavajo olčno olje kot pomembno surovino in tudi Za Evropo je sklenitev sporazuma dobra priložnost. Mislim, da nas ne bi smel skrbeti vpliv na lokalne evropske proizvajalce, če bomo pač povečali kvote. Glede predelanega olivnega olja lahko povem, da je sektor, eh, ta sektor olčnega olja v, v Tuniziji zelo majhen. tako da bo tudi vpliv na evropski trg dokaj omejen. Tako da mislim, da gre tu za dopolnjevanje, ne za konkurenčnost. Tako da m, mm, mi nismo toliko zaskrbljeni pri tem vprašanju, ker nismo kakšen velik trg, ki bi lahko na to preplavil evropski trg očnega olja. Treba je upoštevati tudi kupno moč tunizijskih državljanov. menim, da je odpiranje trga pravzaprav velika priložnost za udeležence na trgu tako v Tuniziji kot v Evropi. Mislim, da ni nevarnosti, da bi nas eh, prepravili evropski proizvodi. Mislim, da pri odpiranju napram tako zelo razvitemu in velikemu trgu lahko računamo na večje priložnosti in razvoj. Nekoliko več težav pa bo seveda na strani trgovine. Trgovanje znotraj Tunizije ni dovolj liberalizirano. Začeli smo sicer že z oblikovanjem kodeksa za naložbe in smo predvideli v okviru tega liberalizacijo. Ravno zaradi tega, ker je prišlo do gospodarstva v senci, ravno zaradi nedovoljšne liberalizacije. Tako da želimo sedaj vzpostaviti pogoje za konkurenčnost. Želimo, da bi se naš trg eh, na interni ravni odprl. Smo pa tu še na začetku razprav. Mm do naslednjega kroga razprav v tem kontekstu bo prišlo v drugem četrtletju in predvidevamo tudi konferenco v nadaljevanju leta. Tako da upam, da si tu lahko obetamo rezultate. Naj se sedaj dotaknem še Libije. Res je, da je to povezano z več tveganji kot priložnostmi. Tunizija je leta 2011 prejela 1,2 milijona beguncev iz Libije. Toliko libijskih državljanov se je zadrževalo v letu 2011 na našem ozemlju. Sam sem poslanec iz južne uh, regije Sirije in veliko mojih sokranejanov v tej regiji eh, je sprejelo veliko libijskih državljanov, tako da mislim, da smo zelo zgledno ravnali s pribežniki in da smo bili tudi zelo diskretni, tako kot je treba v tovrstnih primerjih. Verjetno pa je, da bo da se bo iz Libije začelo v našo državo preseljevati še več državljanov. V tem primeru, če bo prišlo do večjega vala, pa bomo morda res imeli težave s prejemom. V tem primeru pa bo treba zelo natančno spremljati dogodke v Libiji. Morda bi lahko celo preprečili to, kar bi se lahko zgodilo v Libiji. Evropska unija in združeni narodi tu igrajo pomembno vlogo, pomembni vpliv imajo v državah v tej regiji. Če bo prišlo do izbruha hujše krize v Libiji, potem bo to imelo seveda hude posledice tudi za Tunizijo. In v tem primeru bi morali sodelovati. Upamo pa, da se bodo zadeve iztekle dobro, smo optimistični. Se pa težav zavedamo. Sprejeli smo tudi program za zaščito naših meja. V to smo bili pravzaprav prisiljeni, smo pa dobro napelodvali. 220 km jarko smo skopali v preteklih mesecih in vsa podjetja v naši državi so sodelovala. Skupaj z njimi smo oblikovali program, pa tudi z G7, zato da bi izkoristili vse tehnične možnosti za zaščito naših meja, spogledi na to, kar se trenutno dogaja v Libiji. Tudi vlagatelji pravijo, da bodo v prihodnosti še okrepili prizadevanja, tako da mislim, da je Libija dobra priložnost eh, za okrepitev sodelovanja. Pogosto govorimo tudi z našimi partnerji v Libiji in predstavniki G7 in Evropske unije državljani si seveda belijo glavo glede velike stopnje zadolženosti. Velika večina tega dolga je v tujih valitah, valutah. Poleg tega smo zabeležili močan upad turizma, naprimer kar 40 odstotkov. Tako da z vidik vidika gospodarskega ravnotežja se eri zastavlja vprašanje, ali bomo lahko izvedeli predvideni program, ali bomo lahko odpravili gospodarsko neravnotežje. Tako da ljudi skrbi in žel, morda si želijo ljudje res nekakšnega mini maršalovega načrta za Tunizijo, tako da bi lahko podprli nujno potrebne investicijske naložbe vendar pa izgradnja infrastrukture seveda zahteva sredstva. Kako lahko Evropa pri tem pomaga? Evropa je posredno in neposredno ena izved največjih donatork. Seveda gre tu pogosto za dolžniške instrumente glede zadolženosti se bomo vseeno gibali v prihodnosti med 50 in 60 odstotki. Je pa bila Evropska unija v preteklosti tista država, od katere dobimo petkrat ali šestkrat več sredstev kot od drugih držav. Potem, če omenim samo države v zalivu, od njih nismo dobili niti beliča. Tako da Evropski uniji, glavni vlagateljici, lahko jasno povemo, da je veliko, ogromno prispevala k solidarnosti in demokratizaciji Libije. Tako da Evropa ima jasne programe in vemo, da je tudi odnos med Tunizijo in Evropsko unijo zelo tesen in zelo živahen. Tunizija je tudi neto uvoznica evropske električne energije, kar um, je močan znak povezanosti z Evropsko unijo. Poleti smo našo energetsko povezavo še okrepili, tako da bi lahko skupaj s poslanci oblikovali neko tesnejšo delovno skupino, tako da bo tudi politično sporočilo jasnejše. Med leti 2011 in 2015 smo skupaj z vašo pomočjo lahko storili veliko, tako da je sedaj priložnost, da preučimo, kaj smo dosegli in kaj lahko storimo v prihodnosti. Jasno je tudi, da je napad na Tunizijo tudi napad na Evropo. Partnerstvo eh, za demokracijo in blaginjo je skupno partnerstvo skupaj eh, tudi s Sirijo in to je zelo um, pomembna točka na politične agende Evropa in hvala za to. Ja najlepša hvala, gospod minister, in najlepša hvala, da ste nam orisali svojo zelo ambiciozno strategijo in eh, notranji pogled na širše konflikte, kar zelo cenimo in seveda vam želimo veliko uspeha. Dame in gospodje, s tem smo zaključili isto točko na dnevnem redu in s tem smo tudi inčrpali dnevni red za danes. Prihodnji se sestanjamo v ponedeljek ob osmih zvečer oziroma ob sedmih zvečer. Lep dan še naprej in dober tek.